colleghi collega Lunacek draghi colleghi colleghezza Lunacek eh, vi ricordo i ca- Naj vas spomnim na spremembe dnevnega reda za jutri. Namesto izmenjave mnen z turškim ministrom za zunanje zadeve. Torej, lahko nadaljujem, dragi kolegi, se slišimo. Naj vas spomnim na spremembe dnevnega reda za jutrišnjo sejo torej za jutri 13. julija, na mesto izmenjave mnen z zunanjim ministrom Turčije Hametom Davotugom je predvideno srečanje z Mamutom Džibrilom, predsednikom izvršnega odbora nacionalnega predhodnega sveta in sicer o razmerah v Libiji in sicer med 715 in 1830. Poleg tega pa je predvidena tudi izmenjava mnen z novim posebnim predstavnikom oziroma je izmenjava mnen z novim posebnim predstavnikom EU za južno sredozemlje Bernardinom Leonom predstavljena na obdobje po poletju. Nobenih sporočil nimam. Torej, prehajam k tretji točki, gre za izvolitev novega podpredsednika. Dominik Bodan je odstopil in na njegovo mesto je Evropska ljudska stranka imenovala gospoda Tokija Saifija, ki je z nami danes tukaj v dvorani. To je edini kandidat za tretjega podpredsednika odbora, torej če ni nobenih pripomb, predlagam, da bi ga izvolili kar sploskanje. Bene, allora, vista l'unanimità di... Dobro. Glede na to, da vlada soglasje, vabim gospoda Seifija, da se nam pridruži tukaj eh, pri predsedstvu. congratulation. Je me félicite. Bene, proseguiamo con. Dobro, gospa Saif je bila torej izvoljena za tretjo podpredsednico in tolmači se upravičujemo. Sedaj pa prehajamo k tretji točki, gre za javno predstavitev z naslovom zunanja politika Evropske unije do držav BRIK in drugih rastočih držav, cilji in strategije. Vabim naše goste, da se nam pridružijo tukaj spredaj. libijska kriza in nedavno srečanje držav BRIK eh, na kitajskem kaže, kaže to, da so te države pomembne ne le v gospodarskem pogledu, ampak eh, tudi v političnem pogledu. Zato je potrebno zunanjo politiko Evropske unije prilagoditi tem spremembam v svetu. Naj vas spomnim, da je bila današnja javna predstavitev organizirana na pobudo gospoda Šarvolskega, ki je eh, danes sicer zbolel in ne more biti z nami. On namreč pripravlja poročilo na lastno pobudo na temo držav Brik in pa drugih rastočih držav. Kolega Sarjoš Volski pa je prosil, da si zapišemo vse prispevke, ki jih bo potem tudi zelo pozorno pregledal. Pozdravljam naše goste, profesorja Alfreda Valadava, ki je tukaj na moji desni in ki je zaposlen na Inštitutu za politične študije v Parizu. Drugi gost je Andrew Small. ki je raziskovalec pri German Marshall Fund v Washingtonu. Potem je tukaj Enrique Mora Benavente. direktor za politiko načrtovanja pri Ministrstvu za zunanje zadeve v Španiji in pa dr. Cyril Nun, ki je direktor za azijske zadeve in sicer pri Ministrstvu za zunanje zadeve v Nemčiji in še Virojel iz Tisuaja Budura. Se upravičujem, če sem narobe izgovoril vaše ime, pravi predsednik, ki je uh, izvršni direktor za Azijo pri uh, Evropski službi za zunanje politično delovanje. Prisluhnili bomo torej tem petim gostom. Stvar pa bomo organizirali takole. Najprej bomo prisluhnili prvima dvema gostoma, potem bomo imeli vprašanja in odgovore, potem bomo prisluhnili še drugim trem gostom in sledil bo spet krok vprašanj in odgovorov. Današnji dnevni red je izjemno natrpan. Imamo tudi izmenjavo mnen z govornikom odbora predstavnikov Republike Irak, Osamo Al-Nujaifijem in sicer med 17.30 in 18.30. Prosim torej, goste, da se omejijo na 10 minut vsak. Kaj ti z to javno predstavitvijo moramo zaključiti do 17. ure. Kar takoj predajam besedo prvemu gostu, profesorju Valadao. Izvolite. Dedente, Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za eh, povabilo. Sedaj pa bom prešel na angliščino. Mislim, da je bolje, da govorim angliško. Sem eh, iz Brazilije, torej predstavljam črko B v kratici BRIC. Prva stvar, ki jo želim povedati, je, da BRIC ni politična kategorija, ampak da gre za investicijsko strategijo, ki jo je razvil Goldman Sachs. to skupino vzpodbuja Brazilija in eh, članice želijo izgraditi politično enoto in vključiti vanjo tudi Južno Afriko. Resnica pa je ta, da eh, se v okviru držav BRIK po večini le govori. Ni pa nobene prave vizije, eh, nobenega pravega skupnega oziroma enotnega stališča. To pa ne pomeni, da vsaka posamezna država ne postaja za vsakim dnevom vedno močnejša, vedno pomembnejša. In zato predlagam, da bi Rusijo izpustili iz razprave o briku KT. Mislim, da bi morali govoriti o biku in ne briku. To je torej moj prvi prispevek. Rusija namreč šele ni razvijajoča se država, ampak država, ki se ponovno kot pomembna sila pojavlja na političnem prizorišču. Države BIK pa so pomembne države tako v gospodarskem pogledu, v političnem pogledu, kakor tudi v vojaškem pogledu. In vse te države igrajo vedno pomembnejšo vlogo tudi na mednarodnem prizorišču te države močno vplivajo na številna strateška vprašanja. Podnebne spremembe, varnost oskrbe s hrano, pomorsko varnost, regionalno stabilnost, eh, mirovne operacije, humanitarne eh, dejavnosti, delovanje Združenih narodov in drugih organizacij. Brazilija in Turčija sta podali pobudo glede uh, iranskega nuklearnega programa, ki je bila neuspešna, vendar pa je to dejanje pokazalo tudi, da sta ti dve državi pripravljeni pomagati pri pomembnih vprašanjih. Zavedati se moramo, da bo vedno težje najti uh, večstranske sporozume, ki bodo zares pomagali rešiti pomembna vprašanja brez teh dveh držav. Zaradi tega sta ti dve državi izjemno pomembni in jo je potrebno vključiti in to je tudi glavni cilj G20. PIK tudi ni homogena enota. Pri različnih vprašanjih se mnenja posameznih držav razhajajo. Če si ogledate varnostni svet Združenih narodov ali pa G5, Rusija in Kitajska nista vedno istega mnenja kot Indija in pa Brazilija. Njihov odnos do mednarodnega reda je lukrativen multilaterizem, kot je dejal nek znanstvenik iz Južne Afrike. Torej, te države želijo imeti večjo težo v mednarodnem pogledu, pri tem pa želijo zaščititi svoje oskogledne nacionalne interese. Niso pa pripravljene prevzeti odgovornosti za posodobitev sistema. Torej, v tem trenutku te države bolj pogosto vlagajo veto, kot pa pomagajo pri delitvi bremena. Države BIK so velike zmagovalke mednarodnega gospodarstva in pa razdrobljene proizvodnje verige. Te države so namreč zelo pomembne pri ohranitvi trenutnega gospodarskega reda. Zaradi tega so te države veliko bližje ZDA kot pa Evropski uniji. ZDA so namreč zagotavljale ta mednarodni gospodarski red v preteklih letih to vse je pomembno za mednarodni sistem. To pa pomeni tudi, da so te države odvisne od dobrega delovanja mednarodnega gospodarstva in pa eh, mednarodnega reda. To je pomembno tudi zaradi rastoče politične moči teh držav. ZDA predstavljajo eno tretjino potrošnje na svetu, Evropska unija eh, drugo tretjino, Kitajska pa le tri odstotke. Če Kitajska ne bi mogla izvažati v ZDA ali pa v Evropsko unijo, bi njena moč takoj upadla. Problem pa je, da rast nastaja v tem trenutku zgolj v teh državah. ZDA in pa EU sta močno odvisni od teh držav. Živimo namreč v svetu, v katerem smo drug od drugega močno odvisni. Torej, ni nobenega drugega izhoda, kot da države bik vzamemo zelo resno. Primer je zadnji problem, ki ga je imela Evropska unija z Kitajsko, ko je šlo za obdavčanje izpustov CO2 -ja v letalskem prometu. In Kitajska je dejala, ne, ne, če boste to storili, pa ne bomo več kupovali Airbusov. Torej, Druge države sedaj pravijo Evropski uniji, če želite nove uredbe, se boste morali z nami posvetovati. Države PIK so torej lahko rešitev za naše probleme, lahko pa so tudi velik problem. Če bo gospodarska rast v Indiji in pa na eh, kitajskem upadla v prihodnjih letih, potem bo prišlo do velike napetosti na tem področju. Na kitajskem že prihaja do močnih nacionalističnih težanj. Indija pa je že javno sprejela načrt za možno vojno z Kitajsko. Nekatere članice ASEANA, Japonska in Indija se povezujejo, da bi eh, poskrbele za protiutež Kitajski. In vojna na tem področju bi bila katastrofa za celotno območje, ne zgolj za to regijo. Nobenega eh, pravega uspeha ne bo v boju proti eh, trgovanju z drogami, če ne bo V mednarodne posvete vključena tudi Brazilija, čeprav v Južni Ameriki takšnih groženj kot v Aziji ni. Je pa Brazilija izjemno pomembna, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, za energetsko varnost, za varnost oskrbe s prehrano in tako naprej. Države BIK niso. Edina moč prihodnosti, nobena izmed teh držav ne želi postati alternativni vladar sveta. Vsaj ne v tem trenutku, ne vem, kaj se bo zgodilo čez deset let. Vse, kar te države želijo, je, da se njihovo mnenje upošteva pri pomembnih odločitvah v svetu. Poleg tega želijo tudi, da bi se pravila igre prilagodila njihovim lastnim interesom. Naj zaključim z naslednjimi besedami. Te rastoče države zelo dobro vedo, da če ne sedijo pri mizi, potem so na jedilnem listu. In tradicionalne sile bi morale to sprejeti, vendar pa se morajo države BIK zavedati tudi, da če že sediš pri mizi, moraš pomagati tudi pri pranju posode. Grazie, ascolt- Najlepša hvala. Andrew Small, beseda je vaša. Thank you, um, I think... Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je ta javna predstavitev zanimiv način, da razmišljamo na celosten način, kakšen je vpliv in kakšne so posledice hitro raztočih držav za Evropsko unijo. Kot je dejal sogovornik, seveda ne gre za to, da bi imeli enotno politiko, kar se držav brik tiče, vendar pa nekatere točke moramo analizirati skupaj. In tako bi lahko morda imeli skupni evropski pristop do sprememb glede razmerja v Siriji. Tukaj bi lahko imeli potem tudi skupno politiko do Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske in nekaterih drugih držav. Nekaj temeljnih argumentov. Najprej, Evropska unija še vedno igra ključno vlogo pri prenosu moči, globalno gledano, in ima veliko vpliva, tega ne sme pocenevati. Vendar pa vemo, da se ta priložnost končuje in da bomo v naslednjih letih tvegali, da bi Evropska unija bila potisnjena ob rob. Drugič, imeli bomo skupne grožnje, s katerimi se bomo soočali v vseh naših prizadevanjih, kar se hitro raztočih držav tiče. Gre za neuvrščenost, gre za nekatere druge zadeve. Vendar no, pa Kitajska zaradi političnega e-, sistema in gospodarske moči, ki jo že ima, predstavlja prav posebne izzive in mislim, da bo to dejavnik vseh naših odnosih z drugimi silami. In tretjič, končno, morda bi morali razmisliti o strategiji držav, ki so jeziček na tehnici, če bi to lahko tako imenovali, da bi torej imeli bolj tesna partnerstva z nekaterimi najbolj globalno in regionalno vplivnimi državami, ki še vedno sprejemajo velike odločitve glede strateške širitve ključnega pomena bo, da bomo odločili, ali bomo lahko obdržali liberalni večstranski sistem pravne države ali pa bomo imeli bolj konkurenčen mednarodni sistem, ki ne bo tako dober za EU, za evropske vrednote. Kar se prve točke tiče. Na mnogo načinov je Evropa tista, ki je v prvi vrsti pri tranziciji moči. ZDA e ima zagotovljeno vodilno vlogo. EU je sedaj pod največjim vplivom, da bi odara glasove možen, moč in težo. Prav tako se tudi evropejci soočajo z najbolj, z najbolj pomembnimi izzivi. Gre za vojaško sodelovanje, konkurenčnost in nekatere druge zadeve. To je endemično za EU, to ni tako v ZDA ali za nekatere druge velesile. Vendar pa, seveda, še vedno gladko delovanje sistemov odvisno od dobrega sodelovanja med državami. Gre za promet, gre za mednarodne institucije, ki delujejo in za stabilnost ključnih regij. Še vedno so evropejci tisti, ki prispevajo nesorazmerno visok delež za veliko teh javnih dobrin, naj se gre s pomočjo, vojaškimi enotami ali financiranje za več stranske organizacije in tudi v drugih vidikih. Vseeno pa rastoče države seveda rastejo zaradi velikosti trga, gospodarske moči, tehnološkega vodstva in vojaških zmogljivosti, ima EU še vedno precejšen pliv. To se včasih pocenjuje. Naj dam primer, naprimer za bojna letala. Šlo je za prenos tehnologije. Zaradi embarga Evropske unije Kitajska ne bo mogla kupiti tega. In seveda to ima strateški vpliv na odločitve. Prav tako to pomeni, da bo Evropa odigrala ključno vlogo pri odločitvi o globalnih institucijah, kdo bo sedel kje. Vendar pa vse to so stvari, ki se seveda tudi zmanjšujejo. Naša vodilna vloga v mednarodnih institucijah, vaška vloga, relativna vloga pri globalni strategiji. V zadnjem času smo bolj izgledali, da se držimo moči zaradi moči same, kot pa da bi oblikovali naše stališče zato, da bi imeli globalni red, ki si ga želimo. Namesto, da bi torej se prilagodili globalni tranziciji, nas sedaj odnaša vse skupaj, pa se nekako še vedno držimo, da se želimo obdržati na našem položaju. Poleg tega vpliva, ki je raste in oslabitev nekaterih odnosov, pa se pojavljajo še nekatere druge stvari. To lahko tudi spremenimo, vendar pa ta priložnost ne bo dolgo trajala, če ne bomo hitro ukrepali, bomo porineni ob rob. Druga točka, kot je dejal sogovornik, so države BRIC zelo raznolika skupina in ko govorimo o drugih raztečih državah z globalnim in regionalnim vplivom, imamo države, ki bi jih lahko dodali. Poleg ZDA, Evrope, Japonske, BRIC bi dodali Širno, Korejo, Indonezijo in nekatere druge države, seveda tudi Turčijo. Tako da je skupina potem še bolj raznolika. Zaradi veliko razlogov, tako kot je dejal sogovornik, je Rusija verjetno država, ki je ne bi smeli obravnavati v tej skupini, zato je tudi ne bom menil na dolgo. Je pa nekaj značilnosti, ki so skupne. Kitajska, Indija in Brazilija, največje gospodarske moči, bodo ostale države v razvoju, tudi ko bodo postale države, ki bodo imele vedno večjo težo. BDP na prebivalca bo zmeren, to bo še vedno nižji, kot je naš. Tako da bodo še vedno poskušali se izogibati globalnim bremenom. Skušali pa seveda se bodo soočili s svojimi notranjimi izzivi in to bo trajalo še kar nekaj časa. Ta identiteta držav v razvoju se kaže tudi v, državi, v skupini držav neuvrščenosti. To je zelo pomembno, kar se tiče intervencij, soverenosti, sankcij in tako dalje. Šlo je za dolg proces vključevanja teh držav, ki smo si ga želeli. Vendar pa se zdi, da te države ne želijo samo biti dodatek Zahodu. Želijo si braniti in razširiti svoje politične in varnostne interese. Želijo si še vedno uh, eh, vožne za ston in uh, želijo si, da bodo lahko zamenjale tabore, ko jim bo to ustrezalo. To vidimo pri Iranu, Burmi in Libiji in tako dalje. Eno glavnih vprašanj, s katerimi se soočamo, je, ali nam bo uspelo doseči dogovor s časoma, da kljub temu, če, da skušamo biti usklajeni z njihovo rastjo, da so nekateri interesi globalnega večstranskega reda taki, da se je v njih potrebno dogovoriti. Najpomembnejša tema za to je gotovo Kitajska. In mislim, da sedaj že obstaja vzajemno razumevanje med stranema, da če pravimo skupne interese, ne vidimo konvergenc pri vrednotah, pa naj se gre za človekove pravice, demokracijo, avtoritarno državo, pa tudi druga področja, ko gledamo spremembe v kitajskem političnem sistemu. Zaradi gospodarske in politične teže je to največji izziv, torej Kitajska v primerjavi z drugimi državami skupine BRIC. Seveda bo Kitajska tudi spremljala očitek, ki bodo blizu nam, vendar pa bo oklevala in bo se skupaj dobro preračunala, kot smo videli z Iranom, Sudanom in Libijo še bolj pomembno, to bo storila, ko bo doseženo širšo soglasje in ne samo soglasje na Zahodu. Kako bomo oblikovali to soglasje, pa je nekaj, kar bi rad omenil v zadnji točki svoje predstavite glede držav, ki so jeziček na tehnici. Terminologija tega je nekoliko kruta morda. Indija, Brazilija, Indonezija so vse države, ki so vključene v to. In torej sedaj si prizadevajo, da bi vas pridobile na svojo stran. Vendar pa imamo pomembne strateške odločitve, ki jih te države še niso sprejele. Ali bodo šle v določeno smer, bodo podporniki večstranskega liberalnega sistema, bo imelo globoke posledice za prihodnji mednarodni sistem. Če se vrnem na vpliv EU, nekatere pomembne odločitve moramo sprejeti glede na to, kako bomo vplivali na te odločitve predvsej korakov lahko postorimo, da bi sedaj skušali državam, ki podpirajo sistem, pomagati. Gre za tehnološko, politično in tudi varnostno partnerstvo. Tudi za članstvo v ključnih organih, za večje politično posvetovanje in za to, da bi bolje poskrbeli za njihove strateške interese. Seveda je potrebno se pogovarjati z naslednjo generacijo voditeljev in tako dalje. V nekaterih primerjih to ne bo prineslo rezultatov na kratki rok, v drugih primerjih pa bo, morda bodo rezultati videni šele po desetletju. Zelo veliko imamo različnih prednostnih nalog notranje v našem sosedstvu, pa tudi v naših glavnih odnosih z drugimi državami. Tako da morda ne bodo nekatere države imele dovolj pozornosti. Do takrat, ko ne bomo več imeli vpliva. Rusija in Kitajska nista v tej kategoriji vendar pa najbolj pametno bi bilo usmeriti energijo v države, ki so resnično jezične tehnice. Indija, Brazilija, Indonezija. Na dolgi rok bo to odločilno, glede na izbire, ki jih bo Kitajska sama, za katere se bo Kitajska sama odločila. In potem zadnja točka. Če bomo učinkoviti na tej poti, bo to okrepilo naše odnose z ZDA in Kitajsko. Ne bo jih slabilo. Za obe državi je eno ključnih vprašanj, ali je EU v tej strateški igri. Kitajska spoštuje strateško resnost in za ZDA se EU zdi popolnoma drugačen dejavnik, če je partner pri oblikovanju prihodnosti globalnega reda in ni ovira, kot se včasih zdi v končni fazi. Vendar pa Seveda, prava prednost je ta, da je prava strategija za država za jeziček na tehnici odločilna, ali bomo lahko oblikovali svet, ki bo spoštoval naše vrednote in interese. Hkrati pa bomo imeli še vedno zmožnost oblikovati ga, sooblikovati ga. Hvala lepa. Bene, prijamo ali primo. Dobro, začeli bomo z prvim krogom vprašanj. Gospod Petrle, prvi na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik moram reči da me te dni bolj skrbi evropska zveza sama kot eh, države brika eh, in eh, zelo sem bil pozoren na vaše misli o tem kakšna bo naša relacija do teh držav in kakšna bo naša skupna politika mene zanima ali v vaših analizah ugotavljate vendar spremembo v igri moči ali te države tendirajo k neki drugi drugemu konceptu moči ali si pač želijo eh, preprosto vzeti svoj delež torej mene zanima kje bo naj močnejša kompetitivnost in kje bo v bodoče po vašem mnenju največja kooperativnost s temi državami hvala Hvala, predsednik. Hvala tudi za ti dve zelo zanimivi prezentaciji. Mislim, da sta oba govornika govorila o tem, v zvezi s čem bi nekaj rad povedal sam. Namreč oba sta govorila o tem, o teh novih velikih močeh, eh, silah, da, da najbrž ne bodo imele težav v prihodnih letih, kar se tiče recimo zadolženosti eh, na kitajskem. Lahko, da bo imela nekatere gospodarske probleme, ampak vidim pa, kar se tiče eh, torej, tega statusa quo, o katerem ste govorili in ki si ga te države želijo. Torej, če izhajamo iz tega, kar ste povedali, potem te rastoče sile zagotovo bodo tudi dejavnik ne sigurnosti, stabilnosti v svojih regijah. Torej, seveda ne želimo si tu razmišljati o vojni in o takih hudih grožnjah, ampak vendarle bodo faktor nestabilnosti. Morda bo prihajalo do nekih Eh, nehotenih konfliktov. In tretjič, oba sta se izognila govorjenju o Rusiji. Meni pa se zdi, da če pogledamo na svet stališča Evrope, morda še toliko bolj stališča Srednje Evrope, pa je Rusija še vedno zelo pomemben dejavnik in problem kajti tudi sama si želi postavljati neke svoje, neka svoja pravila in na ta način ogroža svoje sosede. In to je seveda izrazito pove, eh, povezano tudi z temi državami. Dobro, besedo imate oba gosta. Ne, oprostite. V zadnjem trenutku je za besedo prosil še gospod Atkins. Um, um- gospod predsednik. Eh, glede na to, kar je gospod Šepin pravkar povedal, eh, ni bilo zastavljeno še eno vprašanje. Namreč, če usporejamo z združenimi državami, ki imajo verjetno res nek imperialistični pogled, odnos do sveta, glede na to, da so pripravljene uh, se obmešati v različne konflikte, zagotavljati nekaj sredstva in tako naprej. Torej, ali kateri odgovornik omeni, da Kitajska ali pa Indija, če omenimo samo dve od teh držav, bi lahko šle tudi v, na ta trg, da tako rečemo, v prihodnosti, ali pa ste morda že tam? Bene, le risposte. Dobro, sedaj pa odgovori obih gostov. Kdo bi rad začel? Okay, I'll, I'll try to... No, poskusil bom odgovoriti na ta vprašanja. Najprej, kar se tiče težav na kitajskem. Posem se strinjam z vami, mislim, da eh, kitajsko gospodarsko kolo ni vzdržno, kajti preveč je odvisno od dobrega zdravja drugih gospodarstv po svetu in mislim, da ostali svet ne bo nadaljeval z, s, to, s tem dajanjem uslug kitajski kot do sedaj. In tudi sami kitajci pravijo, da je edina možnost, da ohranijo razvoj, da edina možnost je torej, da bi imeli tudi na kitajskem velik domači trg. To pa pomeni dve zadevi. Veliko so, eh, socialno varnostno omrežje za ljudi, kar bi ogromno stalo, tu bi prišel denar iz eh, naložb, iz korupcije in tako naprej. In drugič, pomeni tudi liberalizacijo kredita oziroma posojil. Če nimajo vsi možnosti priti do posojil, potem tega ne morete imeti. Če bo to liberalizirano na kitajskem, potem se bo končala tudi prevlada komunistične partije. Torej, mislim, da v srednjeročno gledano tega ne morejo doseči. Ne moremo pa tu biti trdni, kajti če, gre, če se Kitajska potopi, se potopimo z njo vsi, kajti resnično smo vsi zelo med sebojno povezani. Torej, kako bomo mi uspeli uh, uh, se odzivati na te velike, ta velika neravnovesja. To ni le naš problem, to je eh, problem tudi ZDA in drugih. Torej, kako tudi povedati Kitajcem, da morajo biti z nami, da moramo biti vsi skupaj na tem krogu, da bomo reševali probleme skupaj. Nihče jih ne more sam. Govorili ste o vojni. Če so težave na kitajskem, obstaja tudi možnost uh, uh, uh, prelivanja, nacionalističnega prelivanja drugam, v tej regiji, zagotovo. Z Brazilijo je situacija drugačna. Brazilija vendarle živi v regiji, kjer ni nekih sistemskih, sistematičnih varnostnih problemov. Rusija kot problem. Ja, seveda, Rusija je problem, ampak. Uh, na tem sestanku se pogovarjamo o tem, kako bi povezali Kitajsko, Rusijo, Brazilijo in Indijo. Zato nisem omenjal Rusije. Mislim, da Rusija ni v isti ligi. Posebej bi se morali pogovarjati, morali bi imeti posebno predstavitev v zvezi z Rusijo, ne pa da to mešamo z Brazilijo, Indijo in Kitajsko. In pa končno, kar se tiče sodelovanja in, in konkurenčnosti, gospod Peterle kako so med sebojno konkurenčne te države, koliko sodelujejo, to je odvisno od področja. Veliko tekmovanje in konkurenca obstaja, govorim tu za Brazilijo, brazilsko industrijo zelo skrbijo kitajski izdelki, ki prihajajo na njen trg in na tretje trge, kjer je sicer tudi Brazilija prisotna. Torej obstaja konkurenca in tekmovanje. Indija tukaj morda ni tak tekmec za Brazilijo. Torej, stvari je treba gledati, zakaj posamično, za katero področje, za katero vprašanja se pogovarjamo. Imamo nekatere možnosti za sodelovanje, pa tudi nekatere možnosti za konkurenco. Kar pa bi rad povedal tukaj, in to mislim, da je zelo pomembno, treba je vedeti, kdo tekmuje s kom. Če recimo podjetji Apple ali Nike v Evropi prodajata svoje izdelke, ki so sestavljeni pa na kitajskem, kdo tekmuje z Evropo? Kitajska ali Apple ali Nike? Torej, moramo pogledati zelo natančno v globino odnosov, kako delujejo industrijske verige, kdo sestavlja komponente, kdo jih dobavlja in kdo dobi denar na koncu. Vsi poznamo primer iPoda. iPod se sestavlja na kitajskem, kitajci dobijo kakšnih 10 odstotkov dodane vrednosti, Apple pa 60 odstotkov dodane vrednosti. Kdo je torej tukaj na, kdo profitira? in številni izvozni izdelki v Evropo so stvar evropskih podjetij, ki samo sestavljajo svoje izdelke na kitajskem in številne, eh, številni izdelki, ki se izvažajo na kitajsko obratno in tako naprej. Torej, dobivamo posebno neko novo geografijo eh, proizvodnje, kajti stara geografija proizvodnje, ko smo imeli državo, ki je tekmovala z drugo državo, tega več ni, to več ne deluje. Danes so vse te verige mednarodne, imamo različne igralce v njih, različna dogajanja in mislim, da je res prva stvar, ki jo moramo storiti, da dobro proučimo, kako danes ekonomija deluje, kako ta medsebojno povezana ekonomija deluje. Tega še ne vemo. E, rad bi podaril, gospod Pascal Lamy v Svetovni trgovinski organizaciji ogromno dela na tem. Ravno eh, na tej prenovi statistike, namreč ne vemo več, kdo v resnici pridobiva in kdo izgublja v tem medsebojno povezanem svetu. Okay, to, um, on, on... Dobro, samo nekaj točk. Najprej, kar se tiče linearnosti. Ja, mislim, da moramo biti pripravljeni na možnost, da katerakoli od teh držav oziroma katerokoli od teh gospodarstv ima težave, pride v težave, možnost, mo, to možnost moramo upoštevati. Ampak lahko pa naredimo tudi napačno napako, da, da napovedujemo, napovedovali smo nek eh, propad Kitajske in tako naprej, pa se to ni zgodilo. Danes imamo Kitajsko kot eh, zelo močno silo. na to smo čakali, na ta propad smo čakali kakšnih 20, 30, vsaj 20 let. Torej moramo biti pripravljeni tudi na to možnost, da, bodo, da, bo, da bo takšna gospodarska rast se nadaljevala v teh državah. In torej, da bo prihajalo do takšnih sprememb v geostrateškem okolju. Kar se tiče vojne. Ja, imate posem prav to vprašanje je stalno prisotno. Recimo v Južno-Kitajskem morju so, so zdaj razmere. Zadnja dva dneva sem se pogovarjal o tem, kaj se bo dogajalo med Vietnamom in, in Kitajsko. Mislim, da dejansko obstaja tveganje, kot ste rekli, da bo prišlo do nekih napačnih presoj, še posebej v tej regiji. To je vse čas zelo prisotno in ta nevarnost narašča. S tem bomo najbolj morali živeti kar nekaj časa, tudi še v prihodnosti. In pa spet, kar se tiče izogibanja Rusiji, res to je druga kategorija. Je pomembna, pomembna je v nekaterih vidikih, eh, tudi zaradi tega, kot smo rekli, eh, kot neka država, ki je jeziček na tehnici, eh, brez ruskega soglasja zagotova ni mogoče doseči nekaterih zadev, težko je doseči tudi kitajsko soglasje, ampak z Rusijo se da opraviti z nekaterimi stvarmi na diplomatski način, da, torej vsekakor mislim, da je to, torej strinjal bi se, da gre za drugo, da je Rusija v neki drugi škatli, da tako rečemo. Kakšna sila postaja Kitajska? Govorilo se je o imperialističnih silih, silah. Ali ima nek imperialistični odnos? Lahko že rečemo, da eh, vidimo nekatere premike, eh, kar se tiče neintervencionizma, recimo in tako naprej. Eh, Kitajska kot uh, uh, svetovna vojaška sila, ki bi z, z, z, z, uh, eh, uh, branila svoje interese, zagotovo lahko o tem govorimo, na, na nek način že vidimo, da se to dogaja. Seveda to ne pomeni da, pomeni, da gre za imperialistično silo, ampak vsekakor pa bi lahko rekli, da se nekatere stvari oblikujejo glede na to, kdo je močan, kdo je šibek. Recimo, vzemimo eh, primer eh, Libije. Eh, Kitajska se je znašla zelo eh, eh, razgaljena v tem primeru zaradi velikega števila delavcev in tako naprej, ampak ni pa se upletla tukaj niti na vojaški, niti na drug način. Tudi Indija zagotovo si po mojem mnenju, želi biti vojaška sila, ki bi bila sposobna delovati in braniti svoje interese po celotnem svetu. Potem pridemo pa spet nazaj na tisto prvo vprašanje v zvezi z tem, ali je prišlo do spremembe pri ravnovesju moči. Mislim, da da. Še posebej po finančni krizi, še posebej za Kitajsko, ampak hkrati mislim, da se te stvari kažejo tudi v velikih razlikah na mednarodni ravni eh, v zvezi z številnimi od teh držav. Mislim, da se že danes lahko ukvarjamo z nekaterimi dejstvi tukaj. Kitajska že danes razume, eh, eh, da je pomembno, kako sama sebe vidi čez deset let. Torej, vidimo, da se da tu že prihaja do neke spremembe v percepciji v zvezi z močjo, ki jo te države imajo. In eh, če ne bomo te dinamike uspeli nekako zapopasti, potem se bo evropska moč in vpliv prej spremenila in zmanjšala, kot bi si želeli. Due dei relatori, nan e... Dva gosta Non in Isticoaja sta prosila, da bi spregovorila na isto temo, ampak tukaj je še prošnja gospoda Tenoka, da mu damo beseda. Ali eh, bi gospod Tenok radi vprašanje zastavili takoj ali boste počakali, da slišite še druga dva gosta? E, počakal bom, gospod predsednik. Cyril Nun ima prvi besedo za kratek prispevek. Grazie, signor presidente, vorrei Parla. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom nemško. Rad bi dodal nekaj elementov k tej razpravi in sicer z vidika države članice Evropske unije. Spregovoril bi rad o odnosih do držav eh, Brika in pa do drugih rastočih držav. Najprej naj povem, da je trgovina z državami Brika izjemno pomembna in da hitro, hitro narašča. In sicer z Indijo, Kitajsko, Brazilijo. Te države sedaj predstavljajo 15 odstotkov eh, mednarodnega gospodarstva in 18 odstotkov eh, zunanje trgovine eh, Nemčije. Torej gre za podvojitev trgovanja z temi državami. Te države imajo skupne interese želijo dobre gospodarske odnose, investicije, eh, partnerstvo na področju raziskav, eh, na področju univerz in tako naprej. Nekatere države si zato bolj prizadevajo kot recimo Kitajska, druge so bolj zadržane, ampak kljub temu so jim ti interesi skupni. Vse te države so naše pomembne zaveznice in sogovornice, ko gre za pomembna vprašanja, kot eh, so recimo boj proti podnebnim razmerjam eh, oziroma spremembam ali pa pogajanja iz Dohe. Torej, spregovoril bi rad eh, z vidika države članice Evropske unije. Naj najprej povem, da smo zelo zadovoljni, da sta Evropska unija pa tudi Nemčija eh, razvili strateška partnerstva z temi državami. Vidimo, da ima država, kot je Kitajska, 15 odstotkov svojih eh, državnih rezerv v evru. Poleg tega se pogajamo o prostotrgovinskem sporazumu med eh, Indijo in pa Evropsko unijo. Hkrati pa vidimo, da odnos Evropske unije do teh držav ni primeren. Prvič, imamo preveč strateških partnerstv z celo vrsto eh, držav po svetu. Bolje pa bi bilo, da bi jih imeli manj. Bolje bi bilo, če bi se osredotočili na nekaj držav Brika, ki eh, so najpomembnejše. Poleg tega prihaja do velikega nesoglasja med posameznimi evropskimi akteri. Imamo zelo učinkovit eh, direktorat, generalni direktorat za trgovino, potem imamo službo za zunanje politično delovanje in pa komisijo in. Z vidika države, kot je Nemčija, moram povedati, da ta situacija nikakor ni zadovoljiva, pa tudi ne dobrodošla. Zato poskušamo podati tudi nove predloge, vendar pa smo pri tem vsekakor omejeni. Na tem področju bo potrebno še veliko storiti, države Brika namreč. Poleg bilateralnih odnosov želijo tudi odnose z Evropsko unijo. Evropska unija je potencijalno uh, Eh, pomembna partnerica, vendar pa pogosto predstavlja drugo izbiro za eh, državami oziroma za partnerstvi z državami članicami. Torej, Evropska unija se ni tako organizirala, kot bi si te države eh, želele, ko gre za politično, gospodarsko situacijo in tako naprej. Torej, to je trenutna situacija in s to situacijo se vedno znova spopadamo tudi v Nemčiji. Kje je Evropa, zakaj Evrope še ni? zakaj Evropa še ni prisotna. In še tretja točka, o kateri želim na kratko spregovoriti in sicer gre za odnos držav Brika eh, v Združenih narodih. Eh, najbrž veste, da imamo sedaj varnostni svet, v katerem eh, so prisotne tri članice G5, poleg tega pa Nigerija in tudi vse države Brika in Indijsko veleposlaništvo je pred šestimi meseci dejalo, da bo sedaj prišlo do velikega prodora in da bo Indija po dveh letih, da Indija po dveh letih ne bo več izpraznila svojega sedeža v varnostnem svetu, vendar pa je stvarnost nekoliko drugačna. Države Brika sodelujejo v varnostnem svetu oziroma v Združenih narodih vendar pa se moramo vprašati, ali je to proti utež Zahodu ali pa gre tukaj zgolj za defenzivno držo. Odgovor na to vprašanje ni eh, prav enostaven. V New Yorku vidimo, da se države Brika vedno bolj povezujejo, to vidimo pri različnih temah, ko gre recimo za Libijo, pa tudi eh, Sirijo, ko si države Brika ne želijo varnostne resolucije Združenih narodov. Poleg tega pa vidimo tudi da je Indija poglobila svoje sodelovanje z Kitajsko v varnostnem svetu in da si želi pridobiti zaupanje Kitajske, kajti Kitajska ima eh, tudi pravico do veta. Prihaja tudi do rednih posvetovanj med IPSO, torej Indijo, Brazilijo in pa Južno Afriko tudi ZDA se veliko bolj zavedajo pomena brika v tem trenutku, veliko bolj kot pred šestimi meseci. Ameriška vlada recimo je dejala, da bi bila zelo vesela, če bi tudi države brika bile vključene v pripravo osnutka resolucije v zvezi z Libijo. Torej dobro bi bilo, če bi države Brika lahko ta osnutek podprle, tako so drža, dejale ZDA in to je povsem nova drža, ki je v preteklosti nismo videli. To je pomembno za delo v okviru Združenih narodov imamo eh, tri države eh, G5 in pa še eh, druge in to je pomembno za odnose v Združenih narodih. Potrebno pa je še premostiti nekatere ovire v našem sodelovanju. Najlepša hvala. Dine. Dobro, sedaj pa ima besedo gospod Tenok za svoje vprašanje. Hvala lepa. Vse, kar sem slišal do tega trenutka, me ni prepričalo, da bi države Brika predstavljale neko notranjo kohezijo, predstavljajo le velik gospodarski blok, pravzaprav ne blok, ampak skupek držav, ki postajajo vedno bolj pomembne v gospodarskem pogledu vendar pa nisem prepričan, da imajo prav veliko skupnega. Pogosto so tudi sovražnice, kot recimo v primeru Kitajske in Indije. Vsekakor pa bom opazoval to področje z velikim zanimanjem. Bolje bi bilo, da ne bi ukinili embarga izvoza orožja na Kitajsko v tem trenutku. Samo Rusija ima veliko skupnega z Evropsko unijo in sicer gre za demografsko krizo, s katero se bomo morali soočiti v EU, pa tudi v Rusiji. Eh, tukaj gre za eh, znižanje števila prebivalstva in to ne velja za druge države, kot so Kitajska, Indija, Brazilija. Eh, njihovo prebivalstvo oziroma število njihovega prebivalstva je stabilno. Nekatere države članice pa še zmeraj zagotavljajo pomoč Indiji in do nedavnega smo zagotavljali pomoč eh, tudi Kitajski, tudi moja država, torej Združeno kraljestvo. Pri tem je morali upoštevati eh, BDP. Številni kolegi v tem parlamentu, pa tudi v tem odboru, si želijo močnejše, politično pomen, eh, močnejše Evropske unije. Nekateri bi jih imenovali kar federalisti. In ti kolegi verjamejo, da predstavlja Evropska unija edino možnost za preživetje v tem novem multilateralnem svetu in da potrebujemo močnejšo Evropsko unijo. Ali bi se države Brika z tem konceptom strinjale? In ali Brazilija gleda na Evropsko unijo kot na stalen del uh, mednarodnega prizorišča ali pa so bolj skeptične in menijo, da, se, da bo ta projekt propadel v naslednjih desetih letih. Trenutno vidimo krizo v evroobmočju. Torej zanima me, kakšna je vaša perspektiva glede prihodnosti Evropske unije. Vidim, da je tukaj z nami predstavnik Brazilije. Relator. Dobro. Besedo ima gospod Morabe Navente. Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Povabili ste me, da na to pogledam z drugačne perspektive. In sicer bi naj govoril z vidika držav članic, kar se brika tiče. Preden se tega lotim, to bom zadovoljstvo storil, pa bi rad dve stvari pojasnil. Prva točka. Govoril bom o državah Brika v širšem pomenu, ne samo o teh štirih državah, ki jih opisuje kratica. Vključil bom tudi Mehiko in Južno Afriko. Torej, vključil bom vse države, tudi regionalne, ki so pridobile zaradi tega premika na globalni sceni. Upam, da bom razložil, v svoji predstavitvi razloge za to. Druga točka. Kot sem že dejal, bom seveda spregovoril z španskega vidika dvostranskih odnosov z državami BRIC, vendar pa glede na moje stike s kolegi imam vtis, da bom izražal stališča in mnenja veliko prestolnic pri tem vprašanju. Vrtimo se teme. Dvostranski odnosi med državami članicami in državami BRIK. Ta odnos je pomemben del zonanje politike za vsako držav članic. Tukaj moramo nekaj jasno ugotoviti, če želimo razmišljati o nadaljem odnosu z državami BRIK-a. Najpomembnejša domneva je, da posamezne države članice in njihova zunanja politika se morata spremeniti ali pa se bodo spremenile z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Ne glede na želje in politično voljo nekaterih držav članic. Imamo nove institucije, novo institucionalno strukturo in tudi ta zunanja politika se mora v določenih vidikih spremeniti. Kasneje bomo videli, v katerih. Še prav posebno, kar se nove institucionalne strukture tiče, mora ta zonanja politika biti drugačna. Na kakšen način? Odgovor je preprost. Evropska unija, da bi postala spoštovana, zaupana struktura, je potrebno postoriti kar nekaj. Države briki imajo močno tendenco za razumevanje mednarodnih odnosu, kot je dejal kolega, glede tako, da to razumejo kot eh, moč in vpliv. In eh, tukaj ne gre toliko za podobo in za podporo določenim mednarodnim akterjem. Po tem, ko pomislimo na to potrebo po spremembi v zonalni politiki v Evropske unije, kaj ostaja za odnose med državami članicami in državami BRIK. Države BRIK so zelo pomembne. In dvostranski odnosi z državami kot sta Kitajska in Brazilija so seveda zelo pomembni. Tukaj imamo celoten niz zunanje politike. Imamo strateški vidik, imamo politični odnos in imamo vedno bolj pomemben gospodarski vidik za vsemi temi državami. Prav tako imamo velikanski potencial za zonanje delovanje na kulturnem področju. Torej, s temi državami, ki so tako pomembne in tako velike, se moramo lotiti vsakega vidika zonanje politike. Z Lizbonsko pogodbo s potrebo po spremembi zonanje politike in odnosov z državami BRIK bomo morali tudi sprejeti kompromise na ravni držav članic. Naj sedaj navedem posamezne teme. Strateški odnos. Te države, Kitajska, Brazilija, Mehika, so ključnega pomena za reševanje ali vsaj lotevanje se globalne in regionalne skupnosti. Gre za najpomembnejša vprašanja, neširjenje na jedrskega orožja, reforma Združenih narodov, podnebne spremembe, kolega je govoril tudi o mednarodnem monetarnem sistemu. Pri vseh teh temah so te države ključnega pomena. Ne bo soglasja, ne bo rešitev, niti razprave, če ne bomo vključevali teh držav. Prepričani smo, da mora pri teh vprašanjih Evropska unija s svojimi institucijami biti edini partner za te države. Ni smiselno, da bi imeli nacionalno avtonomno politiko na področju, kot so podnebne spremembe. Tukaj mora to biti storjeno na evropski ravni, da bi se potem dvostransko pogajali s temi državami. To bi ne le oslabilo stališče Evropske unije, to bi bilo tudi nerealistično. Torej, po našem mnenju, so to teme za Evropsko unijo, ki so zelo pomembne in težko je doseči soglasje. In potem enako velja tudi za regionalne konflikte. Tukaj lahko govorimo o Bližnem vzhodu ali o Gorskem Karabahu ali Sahelu, Somaliji. Spet mislimo, da je edini partner za države BRIK v teh konfliktih Evropska unija kot celota s svojimi institucijami. Dve različni vprašanji sta, kar se tiče regionalnih konfliktov. Evropska unija je lahko posrednik. To je pomembna politična vloga in zelo zanimivo za EU je, da bi posredovala, da bi delovala v tej vlogi, kajti to krepi mednarodni ugled Evropske unije. Pri tem vprašanju mislim, da ni dvoma, da moramo iti v tej smeri. Potem pa imamo še drugi del kar se tiče teh držav. Gre za civilne ali vojaške operacije. Celo legitimnost je nacionalna na tem področju, kajti potrebno je pač imeti vojake, vojaško opremo za te misije, kakorkoli že. To je način za povečanje ugleda Evropske unije. Politični odnosi dvostranski politični odnosi. Tukaj so zadeve nekoliko drugačne. In to bi lahko bil vir prihodnih konfliktov med institucijami EU in državami članicami. Moja izjava je jasna. Države članice Evropske unije morajo imeti smiselne, trajnostne politične odnose, dvostranske odnose z državami BRIK. Veliko je razlogov za to. Naj navedem samo enega povezane z varnostjo. Verjetno je to najpomembnejši, pa najmanj navzoč vidik. Z Lizbonsko pogodbo smo naredili kar precejšen korak naprej, kar se varnosti in obrambe tiče. Nihče pa ne bo dejal, si ne bo drznil dejati, da smo razrešili vse varnostne pomisleke posameznih držav članih z Lizbonsko pogodbo. Ne, mislim, da to niti ni mišljeno. To pomeni, da če bi se stvari razvijale negativno v težkih razmerah, bi seveda lahko pričakovali solidarnost med državami članicami. Vendar pa, ko se ukvarjamo s temi zadevami, bodo strakovnjaki vam povedali, da potrebujemo seveda dobre odnose z velikimi prestolnicami. Peking postaja ena takih. Torej, tukaj potrebujemo preglednost, potrebujemo jasnost. Države članice morajo ohraniti pomembne dvostranske odnose s temi prestolnicami. Istočasno pa seveda to ne izključujem, da se tudi vloga na ravni EU razvija in na ravni institucij. Če mi dovolite, bi podal tri zaključke za vašo poročilo. Najprej bi želel izpostaviti to, da Lizbonska pogodba bi morala osebovati temeljno spremembo na področju zanane politike za države članice. To je ključnega pomena od sedaj naprej. Drugi zaključek. Ukvarjamo se z državami BRIC. In EU mora biti edini partner, kar se tiče globalnih vprašanj. Kar se tiče globalnega upravljanja in tako dalje. In tretji zaključek bi bil, da bodo države članice morale obdržati, ohraniti in še poglobiti dvostranske odnose z državami BRIC. Te dvostranske odnose, ti dvostranske odnose pa morajo biti zagotovljeni na pregleden način z vsemi institucijami Evropske unije. Hvala lepa. Bene, l'ultimo intervento. Dobro, in še zadnji prispevek. Viorel Istisoja Buduraj. No, izgovorjava tega imena je zame vsakič boj. Kind of to... Hvala lepa, predsednik. Je že dobro, dobro ste povedali tudi. Eh, moji sodržavljani imajo včasih težave. Hvala, da ste se potrudili. Zelo sem počaščen, da sem danes lahko tukaj z vami, z temi spoštovanimi sogovorniki in za člani odbora AFET. Mislim, da gre za izrazito pravočasno in upravičeno razpravo eh, in eh, imam pravzaprav privilegij, da bom zadnji govoril, veliko stv, najpomembnejših stvari je bilo že povedanih. Vsekakor se strinjam z zanimivimi zadevami, ki smo jih slišali, ker pa sem bil povabljen, da predstavim tudi delo oziroma pogled Evropske službe za zunanje politično delovanje tukaj, naj povem, da sem ponosen, eh, da so, naj, torej podarim, da so te države seveda eh, pomembni partnerji. Eh, za nas v tem trenutku sta Kitajska in Indija tisti, Eh, ki sta že aktivni, eh, Južna Koreja pa bo to špo, še takšno partner še postala. Ko govorimo o brikih, dejansko gre za zelo ohlapno povezavo. Morda je to tudi del celotnega koncepta in celotnega uh, ozadja globalizacije. Namreč številne države čutijo, da bi lahko povezovali te države pač na, po nekih nekaterih merilih mednarodnega dogajanja, imajo določeno velikost, določene dejavnike, eh, ki pač upravičujejo takšno povezovanje. Ker sem bil povabljen, eh, da povem, kako v naši službi delamo v zvezi in kaj delamo v zvezi s temi državami, moram priznati, da jih mi gledamo ločeno, da so pač ločene po različnih geografskih oddelkih. Eh, glede na to, da so države pač povezane pri nas geografsko oziroma eh, grupirane geografsko. In tu lahko povem, da eh, imamo pa vendarle zelo podoben pristop do vseh. Je pa ena skupna zadeva, namreč te države imajo neko oznako, ki so jo ime, dobile pred nekaj leti, verjetno iz političnih razlogov, namreč, da so to strateški partnerji. In tu, se, tu lahko potrebujem večino tistega, kar je bilo povedano, eh, je bilo izrazito relevantno in pomembno. Eh, kot rečeno, pri nas gre tu za države, se, za katerimi se ukvarjajo različni oddelki, nimamo nekega skupnega odnosa, eh, razmerja z njimi ampak lahko povem, da že uh, od lani uh, vlada veliko zanimanje za definiranje vsebine uh, in pa koncepta odnosov. Uh, in verjetno se boste spomnili, da je Evropski svet eh, se ukvarjal z tremi strateškimi partnerji, Kitajsko, Rusijo in Združenimi državami, lani decembra in imamo tu tudi ustrezne dokumente in zagotovo je, bo razprava o strateških partnerjih šla naprej in v naslednjih mesecih bomo morda postavili na dnevni red tudi nekatere od teh, ki so v tej neformalni skupini Brikov, recimo Indijo in Brazilijo, kot je že rečeno. glede na to, da gre torej za neko neformalno skupino, za, za me briki po, pomenijo neko, neke države, ki, ki, nekako, ki so nekako povezane iz razlogov, eh, ki izhajajo iz celotnega mednarodnega okolja in okvira. Kajti v določenih, eh, v določenih priložnostih in stališče določenih konceptov je eh, prav, da jih jemljajo, jemljamo skupaj. kot raztoče države, regionalno in mednarodno, so lahko verjetno, so, so verjetno zelo zainteresirane te države, da bi se učile druga od druge, da bi se seznanile svoje z vzajemnimi izkušnjami, da bi tudi eh, pogledale, kako so članice v določenih organizacijah. Ampak hkrati, kot že rečeno, eh, sam menim, da so še vedno v nekem postopku učenja. Namreč spreminjajo se v velike, pomembne igralce na mednarodni sceni. In eh, ko se ukvarjamo z njimi, upoštevamo ta proces učenja, v katerem so. In služba je od eh, oddelkov, ki so se prej ukvarjali s, te, ukvarjali s temi državami bilateralno, eh, eh torej eh, eh, podedovala nek odnos. Eh, ki zaobjema tudi nekatere bilateralne odnose, bilateralne izmenjave, določene srednje ali dolgoročne projekte in določene tudi mehanizme dialoga. seveda to lahko, so to lahko skupne točke neke ohlapne strategije, ampak kot že rečeno, mislim, da sami v tem trenutku nimamo pogleda na nje kot na eno skupino in nimamo neke posebne strategije, da bi jih gledali kot nek blok. In zato bi raje tukaj povabil tiste, ki. Uh, ki bolje poznajo oziroma študirajo, kako se te države vedejo, tako ekonomsko kot politično, da bi uh, nam povedali, koliko uh, je treba imeti tukaj nek usklajen pristop, koliko je stvari, ki so si konfliktne med sabo, zato da bomo ustrezno uh, zagotovili uh, obravnavo naših interesov. Torej, podedovali smo. Takšen pogled in takšen pogled bo tudi nekaj časa še ostal, Torej, vsekakor bomo upoštevali obstoječe mehanizme za politični dialog, bolj ali manj redne eh, vrh, vrhunska srečanja, eh, vključitev novih institucij Evropske unije, vključno seveda z predsednikom, na prvem mestu s predsednikom eh, Evropskega sveta in potem in vključitvijo seveda najvišjih predstavnikov za ustreznimi političnimi sporočili. Tu bi povdaril zelo pomembne, dobre rezultate prvega obiska predsednika Evropskega sveta na Kitajskem v maju, kar, ki nam je omogočil namreč ta obisk, ne le, da smo obnovili bilateralni interes med Evropsko unijo in Kitajsko, ampak tudi, da smo lahko predelili neke nove prednostne naloge, nove mehanizme pogovarjanja med državami članicami na kolektivni ravni, in pa da smo lahko tudi zasnovali neke nove prioritete, nove podlage za sodelovanje za letno vrhunsko srečanje, ki bo sledilo še letos. Kot rečeno, sama služba z rednim delom v dialogu, izmenjavo pogledov eh, je, je to, torej takšen način dela podedovala od. Eh, od prej, od predhodnih služb, eh, iz bilateralnih sporazumov, ki jih je Evropska unija imela, različnih vrst sporazumov z različnimi državami in veste, kako pomembno oziroma kako dobre rezultate so te stvari ponekod, ti sporazumi ponekod dajali v preteklosti, recimo z Republiko Korejo. torej recimo sporozumijo o prosti trgovini in tako naprej. Vemo, kako je to delovalo v preteklosti in to skušamo uporabiti tudi v prihodnje. Torej, eh, zdaj govorimo o eh, sporozumu za prosto trgovino z Indijo eh, in upamo, da nam bo čim prej uspelo tukaj tudi zaključiti pogajanja. Potem pa imamo še politične sporazume z nekaterimi od teh držav o partnerstvu in sodelovanju, s Kitajsko naprimer so se začela pogajanja sredi junija, potem pa so to še druga pogajanja, druge razprave, eh, redni dialog recimo o človekovih pravicah. Veste namreč, kako pomembno eh, je to za nas, ne le kot vodilo, ampak tudi zaradi tega, ker nekatere od teh držav imajo s tem nekaj težav eh, glede na lokalno situacijo v zvezi s človekovimi pravicami. Ko obravnavamo te države, stališča strateških partnerjev. Moram tu omeniti še nekaj, namreč eh, eh, različni pogledi so bili izraženi na te države eh, v zvezi z tem konceptom in predvsej se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Ne le, da je treba dati določeno težo, določeno širino tudi bilateralnim odnosom, ampak tudi temu, da gremo za temi strateškimi partnerji onkraj bilateralnih odnosov. Treba je proučiti odnose med Evropsko unijo in temi državami, treba je ugotoviti, kako lahko zadostijo našim tudi nekaterim pričakovanjem. In pogosto lahko rečemo, da če razmišljamo o državah v mojem oddelku, az, azijskem, torej Kitajska in Indija, eh, lahko rečem, da, tu, da so to za nas pomembni partnerji, treba pa je ugotoviti, kako najti pravi eh, vidik, pravi eh, eh kot, pod katerim se bomo ukvarjali z njimi. Zagotovo je treba ugotoviti, kako se ustrezno pogovarjati s Kitajsko. Omenjena je bila tudi Afrika, seveda. Eh, iz Afrike greste na Korejski polotok, potem v Iran, pa na, v Latinsko Ameriko. Mislim, da je to vse to zelo pomembno, kaj ti. Ne gre le za to, recimo, kako bo Kitajska odpeljala svoje ljudi iz Libije. Gre za to, da se odzivamo na vse nove, novo nastajajoče situacije, Hkrati je pa tudi treba upoštevati, da je Kitajska recimo nek novi akter na mednarodni ravni in da se je treba z njo ustrezno pogovarjati. Prav tako bi eh, se eh, ozrl na tisto, kar je bilo povedano stališča regionalne politike. Dejansko gre tu za uh, uh, igralce, ki so regionalno že nekaj časa pomembni in seveda je treba imeti neko ustrezno percepcijo stališča partnerjev, ki so za nas pomembni in to moramo oblikovati na ustrezen način in politiko oblikovati na ustrezen način, glede na to, katerih regijah, o katerih regijah govorimo. Pred nekaj leti je gospod Mendelssohn povedal, da naše prihodno, naša prihodna sposobnost eh, oblikovanja sveta bo zelo odvisna od tega, kako se bomo lahko pogovarjali s Kitajsko. torej kako se bomo pogovarjali z pomembnimi eh, igravci v prihodnem svetu. Treba je ugotoviti torej tudi to, kako bomo lahko to dolgoročno urejali. Vsekakor mislim, da se bodo pojavila zanimiva vprašanja in uh, vsekakor bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Naj pa na koncu spomnim, da je lani gospod Van Rompej povedal, da imamo nekatera strateška partnerstva, zdaj pa potrebujemo še strategijo. Dejansko, res potrebujemo strategijo in vesel sem teh razprav v vašem odboru, v Evropskem parlamentu in veselim se, da bom tudi od vas nekaj izvedel ustrezne smernice za iz tega političnega dialoga. Allora, primo... Najlepša hvala. Kolega Kelem je prvi prosil za besedo. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala. To je bila izjemno zanimiva razprava, ki pa je prinesla tudi veliko informacij za nas vse. Ključna beseda se zdi, da je rastoča soodvisnost. Tej besedi se nihče ni mogel izogniti ampak lahko bi govorili tudi o okrepljenem sodelovanju, o okrepljeni koordinaciji. Sporočilo držav Brika smo dobro razumeli. Želijo imeti večjo težo. Želijo imeti večji pomen eh, v mednarodni gospodarski politiki. Vprašanje pa je, kako to doseči. Glede na vedno večjo potrebo po koordinaciji sodelovanja, mislim, da bi bilo to mogoče le z okrepitvijo načela pravne države v mednarodni politiki. Torej potrebujemo več preglednosti, enake možnosti, vzajemnost in manj korupcije. Edini drugi način bi bil okrepiti politično in vojaško vlogo vsake rastoče moči. Vendar pa tukaj prihaja do velikih razhajanj med Rusijo in Kitajsko, ki imata dovolj časa, da to storita, in pa med drugimi državami Brika, kot sta Indija in Brazilija. Kar pa zadeva odziv Evropske unije. Gospod Smol je večkrat govoril o oknu priložnosti, ki ne bo dolgo odprto. Torej, vprašanje za Evropsko unijo je, ali je sposobna delovati usklajeno ali pa bo sprejemala ločene sporazume za vsako državo Brika. Mislim, da je španski kolega predlagal zelo dobro rešitev. Bilateralni odnosi morajo biti veliko bolj pregledni. Sicer Evropska unija ne bo mogla igrati svoje vloge na mednarodnem prizorišču in ne bo mogla okrepiti svoje verodostojnosti. Ampak zanima me, ali imamo zadostno motivacijo, politično motivacijo v državah Brika in ali je Evropska unija pripravljena odgovoriti na bolj usklajen način. Strinjam pa se, da bi morali izpustiti Rusijo in da bi morali biti to države Bika in ne države Brika, kajti Rusija je primer sui generis. Bene, la parola al collega Van Orden. Collega Van Orden. Uh, thank you very much, well... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gostom. Mislim, da smo slišali precej različna mnenja in to pozdravljam. Nekoliko sem bil zmeden ob prispevku gospoda Benavente kajti nisem bil povsem prepričan, kaj je pravzaprav želel povedati. Po eni strani namreč kar naprej slišimo, da je vsebina skupne zunanje politike le skupek mnen držav članic, torej skupna zunanje politika nima nobene lasne vsebine, ampak se znotraj nje obravnava le tisto, kar želijo države članice vendar pa je v veljavo stopila Lizbonska pogodba, ki seveda nima nobene verodostojnosti eh, v Evropski uniji in ne bi si smele delati utvar glede tega. Ampak, glede na to Lizbonsko pogodbo, morajo države članice spremeniti svojo zunanjo politiko. Torej, zdaj imamo nekakšne skupne zaveze. Ta dva elementa si med seboj nekako nasprotujeta, vsaj tako se mi zdi. In Zanima me, kako vi gledate na to. Kaj bi Nemčija mislila o ukinitvi bilateralnih odnosov? Ne vem, eh, če bi bili ravno za to. Zelo ste bili navdušeni nad skupno varnostno in obramno politiko, vendar pa mislim, da je poseg v Libiji enkrat za vselej pokazal, kako deluje skupna varnostna in obramna politika praktično je ni. Kar želimo doseči je izumiti nekakšno skupno varnostno in obrambno politiko in potem se skupaj prilagoditi temu našemu izumu. To pa se mi ne zdi primerno. Evropska unija je v Evropo želela doseči, da bi se Združeni narodi in drugi strinjali za neke vrste humanitarno misijo v povezavi z Libijo, vendar pa nihče tega ni želel. Nujno so želeli pomorski embargo, ampak tudi tega drugi niso želeli. Imamo Združene narode in imamo NATO. In problem je ta, da le polovica držav članic NATO prispeva k misiji NATO kajti vedno znova se jim zdi bolj privlačna druga možnost, da se temu namreč nekako izognejo. Torej, vse skupaj je potrebno postaviti v nek kontekst. Zanima me, kakšna je povezava med trgovinsko politiko in pa zunanjo politiko. Skodovinsko gledano so države pogosto ločevale trgovinsko in zunanjo politiko pomislite samo za razloge, prve, za razloge za prvo svetovno uh, vojno. Mislim, da je trgovina z kemikalijami med Nemčijo in uh, Združenim kraljestvom delovala tudi po uh, zaključku prve svetovne vojne. Zanima me torej, uh, kakšna je razlika med trgovinsko in pa zunanjo politiko. Grazie, Hvala lepa, kolega Van Orden. Sedaj pa kolega Gžib. Hvala lepa, gospod predsednik. Eden izmed zadnjih govorcev, gospod Budura, je podal zelo zanimiv povzetek celotne vsebine. Dejal je, da imamo strateško partnerstvo z številnimi državami v okviru brika, vendar pa da sedaj potrebujemo strategijo, da bomo potem vedeli, kaj pravzaprav želimo storiti. Mislim, da ta izjava kaže, da Evropska unija ni poskrbela za ustrezen odziv na to spreminjajočo se situacijo. Kaj pravzaprav povezuje te države? Slišali smo, da Rusija pravzaprav sploh ne spada v to skupino, ima pa velik potencial. In zaradi tega bi jo morali obravnavati kot del te skupine. Te države se zelo dobro zavedajo svojega potencijala, zelo dobro se zavedajo svojega položaja in še bolje se zavedajo svoje moči. In to skušajo pokazati tudi v svojih dejanjih tekmujejo na številnih področjih. Spomnil sem se na pogovor, ki sem ga nekoč imel z polskim veleposlanikom na Kitajskem. To je bilo nekje konec 80-ih. In vprašal je predsednika vlade vzhodne Evrope, kako gledate na razvoj svoje države v naslednjih stotih letih. In odgovor je bil, no, ne načrtujemo tako daleč v prihodnost. Mislim, da ta odgovor veliko pove. kaže, kakšno je načrtovanje v trenutni kitajski politiki. Ena stvar, o kateri smo razpravljali tukaj, pa tudi v drugih odborih, je tudi varnost oskrbe s surovinami. Če si ogledate redke rudnine, recimo, boste videli, da je 85 do 90 odstotkov virov na kitajskem. Nove tehnologije ne bomo mogli razviti brez tih redkih rudnin. Kitajska ima tudi velike rezerve denarja in pa velike rezerve virov, kot recimo energije. To pa velja tudi za Rusijo, in Brazilija. Namreč energetske rezerve Brazilije tudi naglo naraščajo. In energetski viri Brazilije se bodo morda radikalno spremenili v naslednjih letih in morda bo Brazilija postala celo glavna dobaviteljica zemljskega plina. Potem pa demografski razvoj tukaj obstaja povezava z Rusijo. No, sicer stvari niso ravno rožnate, kar zadeva Rusijo, ampak pred kratkim sem prebral poročilo, ki pravi, da bo prišlo do velikih eh, demografskih sprememb v teh državah v naslednjih letih. Indija bo imela največje število prebivalcev in bo prehitela celo Kitajsko. Nigerija pa bo zasedla tretje mesto. Vendar o tem danes tukaj ne govorimo. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da imajo te države ogromne energetske zaloge in eh, to bo spremenilo tudi odnose v Afriki. Torej, kar me zanima, je sledeče. Kdo bo imel vodilno vlogo na tem področju v prihodnosti? Mislim, da bo prišlo do spremembe dinamike znotraj skupine, kot sem že omenil. In kriza je morda pred vrati. Torej, kdo bo vodil to skupino v prihodnosti? In še dve pripombe glede odnosov Evropske unije s temi državami. Imamo strateška partnerstva, nadaljujemo pa tudi z sprejemanjem trgovinskih sporozumov. Videli smo, da gre pri naših trgovinskih sporazumih z drugimi partnerji bolj za primankljaj, kot recimo, ko gre za trgovinski sporazum z Merkosurjem. In to me vodi k vprašanju človekovih pravic in spoštovanje človekovih pravic. Pa tudi spoštovanje demokratičnih načel. Kakšen vpliv imajo ti faktori na naše odnose z temi državami. Kolega Landsberg je še zadnji na seznamu. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo ena pripomba glede držav Brika, ki naj bi postale pomembna sila so rastoča gospodarstva ki ima velik vpliv na mednarodnem prizorišču. Vendar pa jih ne moremo obravnavati zgolj kot raztoča gospodarstva. To ni njihova edina skupna značilnost. To torej ni primerno. Če je gospodarstvo naš bog in vladar, potem je to neverjetno, ampak moramo se zavedati, da so tukaj še drugi pomembni faktori. Kot je omenil že moj kolega Gžip, recimo, mislim na človekove pravice. In rad bi, da bi tudi te faktorje upoštevali in da bi te države obravnavali kot rastoče demokracije. In dve izmed teh držav sta rastoči demokraciji. Indijo vedno znova izpostavljamo kot pomembno demokracijo. Seveda bi radi, da bi te države ukrepile demokratični svet. In to je temeljno načelo za prihodnost. Vsaj, če želimo varno prihodnost mislim, da se ne bi smeli pustiti zavesti nekakšnemu dualističnemu pristopu, dualističnemu zanosu. Potrebno se je vprašati, kaj nas čaka v prihodnosti in kaj bi v prihodnosti raje videli. Dobro, najlepša hvala. Non penavente in budura v tem vrstnem redu bodo naši gosti odgovorili. Uh, najlepša hvala. Odgovoril bom na vprašanje gospoda Van Orna, kajte to je vprašanje, ki nas zaposluje tudi v nemški vladi. Vedno znova si zastavljamo to vprašanje, kakšna je povezava med zunanjo in pa trgovinsko politiko. Kaj storiti, če imaš eh, trgovinske odnose, celo presežek? Eh, z določenimi državami, ki se ne želijo ukvarjati z določenimi vprašanji, s katerimi pa bi ti rad, da se ukvarjajo. Tukaj govorim seveda predvsem o človekovih pravicah. In naše izkušnje so takšne, da nekateri gospodarski odnosi temelijo na vplivu, ki ga imaš na drugih področjih, recimo, ko gre za človekove pravice, demokracijo in tako naprej vendar pa ne, žim, ne želim lagati sam sebi. Vedno to ni mogoče. Kljub temu pa naši kitajski partnerji zelo dobro poslušajo, kadar so ogroženi njihovi interesi, kadar gre za razvoj nove tehnologije, kadar gre za pridobivanje novega znanja, pri čemer jim lahko Evropska unija pomaga, kadar gre za to, so naši partnerji veliko bolj pripravljeni prisluhniti tudi neprijetnim temam. In veliko bolj pripravljeni so tudi sprejeti pridiganje gospe Merklove kitajskemu eh, premijeju in sicer pred kupico novinarjev. No, tako ravnamo z predvsem našimi kitajskimi partnerji mi predstavimo svoje argumente, oni predstavijo svoje argumente in na koncu pride do nekakšne interakcije. In, to, in tega se moramo naučiti tudi znotraj Evropske unije. Kajti v nasprotnem primeru ni dialoga, je samo monolog ali pa niti monologa ni. Od človekovih pravic nazaj k človekovim pravicam. V večini držav Evropske unije Vsekakor v Nemčiji je to osrednje vprašanje, kaj ti vedno znova se ukvarjamo s tem vprašanjem, želimo se ukvarjati s tem vprašanjem in želimo, da bi imeli dober vpliv tudi na druge. In to je vsakdanja bitka. In ta bitka je boljša in bolj uspešna, če imaš v rokavu argumente, dobre argumente. In to vsekakor drži v naših odnosih z Kitajsko. Pa do določene mere in na drugačen način tudi v odnosih z Indijo. In še zadnja točka, rad bi odgovoril na vprašanje gospoda Kelama. Ja, države Brika imajo močno gospodarsko in politično motivacijo za sodelovanje z Evropsko unijo in njenimi državami članicami. In naše izkušnje nas učijo, da je sodelovanje z Evropsko unijo, državam Brika oziroma vsaj kitajski, ljubše kot eh, z drugimi državami po svetu. Ampak z Evropsko unijo se lahko te države pogovarjajo samo, če pri Evropski uniji imajo tudi partnerja, s katerim se lahko pogovarjajo. Če pa tega ni, potem prihaja do močnega sodelovanja med eh, Kitajsko in pa državami članicami, seveda pogosto, eh, podobno pa je tudi v primeru Indije. Najlepša hvala. Thank you. Thank you, hvala, hvala lepa, gospod predsednik. Naprej k prvemu delu vprašanja gospoda Van Ordna. Nekoliko drugače bom obrnil svoj odgovor. Z Lizbonsko pogodbo nismo spremenili načina oblikovanja politike znotraj Evropske unije. Tega nismo spremenili. Nismo spremenili oblikovanje zunanje politike. Spremenili pa smo institucionalni okvir, znotraj katerega se ta uh, politika razvija oziroma znotraj katerega to politiko predstavljamo zunanjemu svetu. In to ima seveda določene posledice. Mislim, da tukaj ne gre za federalističen pristop, mislim, da ne gre za nekaj slabega argumenti za to so sledeči v vedno bolj bipolarnem svetu je bolje, če Evropska unija nastopa z enotnim glasom. Države članice morajo torej prilagoditi zunanjo politiko politiki Evropske unije. Če je že bila sprejeta pogodba, z katero je bila zunanja politika zaupana dvema osebama in če je bila ustanovljena služba za zunanje politično delovanje, ki naj bi sledila izvanju te politike, potem je pač treba prilagoditi nacionalno zunanjo politiko, kajti večina držav članic več ne bo imela pomembne vloge pri celi vrsti vprašanj. In to je dejstvo vaša država eh, je eh, članica eh, varnostnega sveta in ste stalna članica in zato tudi mora imeti svoje stališče, vendar pa to ne velja za vse države članice. Države članice morajo torej prilagoditi svojo zunanjo politiko zaradi Lizbonske pogodbe in to je dejstvo. Vendar pa je to dejstvo le tukaj, ne pa tudi v številnih prestolnicah. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Videli bomo, kako bo delovala služba za zunanje politično delovanje, kako bo delovala visoka predstavnica. Počakajmo, da bomo videli, kako se razvija Evropska unija. Torej, trenutno prevladuje ta odnos. Počakajmo in bomo videli. Ampak, če pomislite na posledice Lizbonske pogodbe, na nacionalne zunanje politike, lahko sleko prej pridete do zaključka, da bo potrebno te politike prilagoditi kajti sicer bomo zašli v strukturne probleme, ki sem jih omenil že prej. Govorimo o regionalnih konfliktih in tako naprej. Potrebno je doseči soglasje v Bruslju in ko je enkrat doseženo soglasje, potem več eh, ni mogoče imeti nacionalne zunanje politike. S tem bi namreč nasprotovali sami sebi. Hvala lepa. Uh, uh, Najlepša hvala. Naj odkrito povem, da mislim, da vaša vprašanja kažejo zelo dobro razumevanje izzivov, s katerimi se soočamo. Naj opomnim samo na to, kar je bilo že povedano o članicah uh, Brika. Gre za vedno pomembne regionalne akterje, pa tudi mednarodne akterje. Zaradi tega mislim, da bomo morali na bilateralni ravni več storiti, da bi pozdravili eh, njihove ambicije in pa okrepili njihovo prepoznavnost na mednarodnem prizorišču, kajti te države imajo veliko virov, zaradi tega jih moramo vključiti tudi v oblikovanje novih politik na mednarodni ravni. In iz tega vidika bi nekateri opazovalci dejali, da je Kitajska nekoliko zadržana v mednarodnih odnosih, ampak v zadnjem desetletju ali pa po uspešnih olimpijskih igrah eh, na Kitajskem leta 2008 so se zadeve nekoliko spremenile. Kitajska je razvila nov odnos do oblikovanja določenih mednarodnih inštitucij sami. Boljše veste, s kakšnimi problemi smo se soočili v gospodarski in finančni krizi. Kitajska se je soočila z velikimi izzivi zaradi mednarodnih pričakovanj. Šlo je za številna pomembna vprašanja in sicer pomembna tako na nacionalni ravni, kakor tudi na mednarodni ravni. In za Evropsko unijo in države članice je bila Kitajska in pa tudi države, in pa so bile tudi države Brika zelo pomembne pri eh, soočanju z mednarodnimi vprašanji. To je pomembno tudi v okviru G20. Lahko razmišljate tudi o tem, ali je Evropska unija ustrezno zastopana v okviru G20. To je vaša naloga, ampak mi vidimo G20 kot eh, dobro strukturo za soočanje z temi vprašanji. Na regionalni ravni imamo celo vrsto vprašanj, pri katerih bi nam sodelovanje z temi državami pomagalo. Kot sem že prej povedal, imajo te države ogromno virov in to vpliva ne le na mednarodne in, na mednarodni in pa regionalne trge, poleg tega pa lahko prispevajo tudi eh, k preoblikovanju celotnega režima, k znižanju stroškov. Če bi v naslednjih dneh države Brika predvsem pa Kitajska, naznanile, da bodo zvišale cene uvoženih oziroma izvoženih izdelkov, bi to povzročilo velike, eh, velike težave na mednarodnem trgu. Torej, potrebno je poskrbeti za določeno koordinacijo. To bi bilo v korist eh, tako Evropske unije, državam članicam, kot tudi preostalemu svetu. In naj se vrnem še k človekovim pravicam. Verjamem, da so človekove pravice zelo pomembne v mednarodnem pogledu. Mislim pa, da moramo spremeniti način, kako se pogovarjamo o človekovih pravicah. Poskrbeti moramo, da bodo človekove pravice postale bolj učinkovite. Mislim, da moramo bolje nasloviti naše interese na področju človekovih pravic. In o tem se moramo pogovarjati z državami Brika, kot so pravilno povedali nekateri kolegi. ti eh, partnerji eh, se pogosto ne želijo ukvarjati z eh, temi vprašanji, želijo, da jih obravnavamo kot enakovredne partnerje, če že ne protagoniste. In ne želijo, da jim pridigamo tako da se bomo morali oddaliti od odnosa, ki smo ga imeli v zadnjem desetletju. S tem namreč eh, nismo dosegli zaželenih rezultatov. V obdobju po Lizbonski pogodbi imamo nove instrumente, soočamo se z novimi izzivi, imamo celo vrsto novih načinov, s katerimi lahko poskrbimo za to, da bo naše sporočilo, da bo naše sporočilo tudi ustrezno sprejeto. Kaj ti? naše družbe imajo različne kanale za komuniciranje z temi partnerji. Tukaj govorimo o nevladnih organizacijah, o univerzah, akademijah, ogromno instrumentov, s katerimi lahko pomagamo družbi, da se bo razvila in da bo sprejela naše vrednote. Hvala lepa. Thank you. No in še zadnja replika oziroma še zadnji odgovor. Gospod Valadao, jaz se prosim za besedo. To answer uh, the honorable Tanik's question about Brazil. Rad bi odgovoril o pomoči Kitajski, Braziliji, Indiji in tako dalje. Torej, pomoč za Kitajsko, Indijo, Brazilijo, tukaj je zgolj mali delež pomoči, ki gre tam. Lahko se strinjam z vami, da ne potrebujejo te pomoči. Vendar pa, kot dobro veste, pomoč ni filantropija. To je vpliv. Če date pomoč, potem lahko vplivate na partnerja. Gre za politično vprašanje. Ne gre za, politi ne gre za vprašanje pomagati ali ne. To je prvi vidik. Drugi ali bo EU obstala ali pa se bo vse skupaj razkrojilo. Vem, da veliko Britancev upam, da bo prišlo do drugega rezultata, to, vendar pa mislim, da je to medvedja usluga. Za Brazilce je EU stalna struktura in bo obstala še dolgo časa. To pa ne pomeni, da boste velesila. Brazilija ima veliko dvostranskih odnosov z vsako državo v EU govorimo o investicijah, izobraževanju, tehnologijah in tako dalje. Za Brazilijo je EU, EU predstavlja dve stvari. Trgovinsko politiko in regulacijo. Trgovinska politika v Braziliji pravimo, da je razlika med EU in ZDA na tem področju taka, da je, so ZDA tiger. Pogledajo si svojo žrtev, krožijo okrog žrtve in ko žrtev ne gleda, skočijo na žrtev in odgriznijo veliko smesa. Evropa pa je velik, prijeten, nirski kon z velikim nasmeškom, majhnimi očkami in grizlja, grizlja, grizlja, mesece, potem pa, ko žrtev ne gleda, se usede na žrtev. This is the way we see it and this is why and this... Tako mi to razumemo in tako je Brazilija naprimer tudi videla uredbo REACH, ko sprejmete zakonodajo, lahko to sprejmete na univerzalni način. To ste počeli zelo dolgo. Sedaj pa bo to vedno bolj težavno, ker se druge odzivajo. Zato sem dejal, da ni zakonodaje brez eh, udeležbe v določenem smislu. Torej, želim povedati, da smo skupaj v tej veliki gromozanski finančni krizi v tem povezanem svetu. Če bo EU spodletelo, bo spodletelo tudi BRIC. In če bo spodletelo državam BRIC, bo sledila EU. V 20. stoletju smo imeli rešitev za taj sistemske težave. To je bila vojna. Zelo veliko ljudi smo ubili, uničili veliko mest in potem pa smo se skupaj zgradili. Ponovno upam, da danes ne bo več tako vse skupaj bolj zapleteno. Torej, edina stvar, ki še ostaje, je sodelovanje in potem še odgovor polskemu kolegi. Kdo bo vodilen? Nihče. To je tista težava. Edini, ki bodo vodilni, bodo tisti, ki se bodo strinjali, da bodo jamčili glavne javne dobrine za delovanje tega globalnega medpovezanega sveta. ZDA to edino počnejo. Naj si nam bo to všeč ali ne, vendar pa ZDA so edine, ki lahko jamčijo za nekatere te javne dobrine. Kitajska, Indija, Evropa tega ne morejo, Brazilija ne želi. Tako da smo v teh razmerah. Sedaj pa še vprašanje gospoda Van Nordna. Zunanja in trgovinska politika. Zunanja politika je bila ali je govorila o nacionalnih interesih ali interesih EU, če vzamemo EU. Če želimo voditi zunanjo politiko s trgovino, moramo vedeti točno, kakšni so naši trgovinski interesi. Ko branite določeno panego, je lahko to zelo negativno za drugo. Torej, trgovinska politika dejansko pomeni spremembo ravnoteže lobijev. Gre za to, da nasplošno branimo najbolj tiste mašine, ki so najbolj zaščitene. Tako je to bilo sedaj, pa sedaj, sedaj pa se vse skupaj nekoliko spreminja. In to je ta težava. Če je veliko lobijev, ki kričijo na vas in jih morate upoštevati. In mislim, da je to tisti problem. Nacionalne vlade izgubljajo legitimnost v vedno bolj povezanem svetu. Ljudje menijo, da nacionalne vlade ne morejo več reševati vseh teh velikih težav. Torej, kaj lahko storimo? Se vrnemo na to, kar je povedal gospod Nansbergis glede demokracije, ko gre za razkorak. In še gospod Kilam, večja vloga pravne države. Seveda se strinjam. Vendar pa edina težava je, da indici Kitajci, ne toliko brazilci, ker sledijo pravilom, menijo, da so pravila, ki obstajajo sedaj, nekaj, kar so pripravili brez njih. Torej pravijo, pripravili ste pravila brez nas, sedaj pa se moramo strinjati z njimi. Smo torej v precejšnji dilemi, kaj je bilo prej kokošali jajce. Torej, kdo bo torej dobil tisti pravi vpliv, ali jim bomo dali glas, da bodo imeli vpliv, ali pa prosimo za resnično udeležbo in prevzem odgovornosti za to, da bi potem dobili več vpliva. Ne vemo, kaj storiti točno. To je politična izbira in potrebno se bo odločiti. Smo v zelo negotovih časih in mislim, da obstaja možnost velike krize, celo vojn pri tem, če ne bomo sodelovali, če nam ne bo uspelo. Potem lahko sledi kaos. Excepcionalmente. No, izjemoma. Naj dobi besedo še kolega Salafranka. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, da sem nekoliko pozen za razpravo. Bil sem na drugem sestanku. Želel pa sem čestitati gospodu Sarju Švolskemu za organizacijo te javne predstavitve o državah BRIK rad bi čestital vsem govornikom za njihove predstavitve. Nisem bil tukaj na začetku, vendar pa že veliko krat sem slišal profesora in mislim, da je bil briljanten kot vedno. Sedaj pa bi seveda rad spregovoril o čem, kar me zelo zadeva. Izvedena je bila zanimiva študija enega inštitutov kjer je bilo ugotovljeno, da je dostop do gospodarstva nekaj, kar se bo spremenilo, da se bo težišče spremenilo iz Atlantika v smeri Indije. In uh, sedaj bomo morali spremeniti tudi naše razmišljanje. Pravimo, da je zdaj edina preostala veresila, potem sledijo Nemčija, Francija, Kitajska, Japonska in Rusija. Uh, Sedaj pa slišimo zaskrbljujoče podatke iz nekaterih držav Evropske unije, manjših Avstrija, da sprejema dvakrat večje število priseljencev kot Brazilija. Slovenija dobi trikrat več medalj kot Indija in Luksemburg eh, zmaguje na mednarodnih tekmovanjih, bolj kot Kitajska. Sveda, to so podatki, ki jih moramo imati z rezervo. Pomembni so trendi. Govorimo o majhnih državah, članicah Evropske unije. Te so pomembne. Če pa govorimo o velikih, bi se ta dejstva samo še potrjevala. Vem, da poznate sporazum Merkosur in tukaj govorimo o reviziji proračuna za leto 2011, ki ga zahteva Evropska komisija. Znižujejo se sredstva določene države, kot so Mehika in Brazilija, bodo morale imeti nove prednostne naloge in tudi na območju sredozemlja in bližnjega shoda bomo imeli manj sredstva za, na razpolago. To, kar potrebujejo države BRIC, so priložnosti, to so nam dejali in to prinašajo pridružitveni sporozumi. Kaj pa menite o teh o tem zniževanju sredstev na teh geografskih področjih je to dober znak, da narašča interes EU za države BRIK ali pa bi morali bolj tesno slediti razmeram v teh državah in ne zniževati sredstev. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sem zastavil to vprašanje. Posta, Apple. Dobro. Odgovor pa bo podal profesor Valdal. Hvala lepa. To je težavno vprašanje. Kajti po eni strani je dober znak, da se Evropa zanima za dogajanje na severu Afrike, da je bolj resna v svojih odnosih z arabskimi državami in severom Afrike. In da je arabska pomlad nekaj, kar bo imela vsaj nekaj priložnosti, da se razvije v nekaj pozitivnega. To je precej simbolnega pomena. Zniževanje subvencij za Brazilijo in Mehiko. Da, škoda je. Vendar pa pravzaprav ne potrebujejo teh subvencij, potrebujejo sodelovanje, trgovino veliko zadev se lahko reši skupaj, naprimer nastop v Afriki. Veliko je zadev, ki se lahko rešijo sodelovanjem. Težava Evrope z Brazilijo, prav posebno v Merkosurju, je, da se pogajanja še vedno odvijajo. Naprimer, pogledajte američane. nima več subvencij na etanol, zaradi razlogov, ki niso povezane z etanolom. Tako da Brazilija ne bo več mogla izvažati etanola v ZDA. Torej, prihaja do težav v kmetijstvu, to je jasno, te težave obstajajo. Mislim, da je najbolj kompleksen znak, da je Evropa pripravljena na poglobljeno sodelovanje z Latinsko Ameriko, še prav posebno Brazilijo in ostalim. Mi to, kar se dogaja, vendar pa se moramo vprašati, ukoliko bo Evropska unija se oživela v pravice druge strani, ne bomo samo govorili, kaj je prav in kaj je napak. To je veliko bolj pomembno kot črtanje določenih subvencij v Mehiki ali Braziliji. Ne vem, ali sem odgovoril na vaše vprašanje, vendar pa to je zelo, zelo zahtevno vprašanje. Bene, grazie, relat... Dobro, najlepša hvala našim gostom, hvala lepa kolegom, ki so pomagali narediti razpravo bolj zanimivo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. E gre za priporočilo svetu in komisiji glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Moldavijo. Naj vas spomnim, da gre tukaj za drugo branje tega priporočila in sicer glede pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Moldavijo. Naj vam povem tudi, da je bilo vloženih 92 predlogov sprememb in poročevalec je predstavil 9 kompromisnih predlogov sprememb. Odbor INTA je danes popovdne glasoval o poročilu, ki, o katerem bomo glasovali eh, tudi mi jutri. Besedo dajem poročevalcu Grahamu Watsonu za uvod v to temo. Grazie, predsednik. Hvala lepa. Um, Naj začnem zahvalo vsem kolegom, ki so prispevali k razpravi o tem poročilu. Dobil sem zelo dobre predloge. In rad bi se zahvalil tudi poročalcem v senci iz drugih političnih skupin, s katerimi sem prejšnji teden imel zelo ploden sestanek. Rezultat tega je kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Gospod predsednik, naj razložim, da sem si želel iskati kar najširše soglasje pri tem poročilu. Mislim, da je ključnega pomena, ko govorimo o državah našega vzhodnega sosedstva, da sprejmemo dosledno in da dosežemo dosledno in široko soglasje o poti naprej. In da skušamo zagotoviti, da bomo govorili z enim glasom. Seveda, kar se tiče odnosov s temi državami. In zato gre v teh kompromisnih predlogih sprememb, ki jih danes predstavljam. Prav tako bi se rad zahvalil odboru INTA, pripravili in danes glasovali so o mnenju, ki ga je pripravil gospod David Martin. Naj povem, da mi mnenje kot poročevalcev ne povzroča nobenih težav. Predlagam kolegom, da to mnenje kot je bilo spremenjeno danes do povdne v odboru INTA, vključimo naše poročilo. Kompromisni predlogi sprememb, gospod predsednik, vključujejo mnogo predlogov sprememb kolegov in upam, da jih imajo kolegi pred sabo, tako da jih sedaj ne bom bral. Rad pa bi podal še manjšo spremembo glede enega od kompromisnih predlogov sprememb glede na nadaljne razprave s poročevalci v senci. Tukaj gre za kompromisni predlog, ki zadeva prvi odstavek, točko A. In novi kompromis bi bil sledeč. Prebral bom, žal mi je, da je to zelo dolg stavek v angliščini. Ne želim biti med tistimi, ki prispevajo k zatonu jezika. Zato bomo potrebovali kar nekaj vejc, morda ne toliko, da bi potem dejali, da je noter preveč soli. Vendar pa gre za to, da bi pač skušali zajeti evropsko perspektivo. Torej, zapise sledeč, da bi prizadevanje Evropske unije temeljila na sledečem in nadaljna prizadevanja za odnose z Republiko Moldavijo, na domnevi, da bi vključujoč člen 49. Lizbonske pogodbe, ki bi moral iti z roko v roki eh, z izvajanjem strukturne reforme, eh, nekaj, kar bo vzvod za izvajanje reform in potrebni katalizator za javno podporo za te reforme. Upam, gospod predsednik, da bomo s to manjšo spremembo formulacije kompromisnega predloga spremembe lahko našli široko podporo vseh političnih skupin. Podpiram pa seveda oziroma sprejemam vse pripombe kolegov glede teh kompromisnih predlogov, kot so bili predlagani. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej Trajan Ungureanu. No, oh, Tukaj sem, pred vami. Naj začnem zahvalo poročevalcu, ki je dejal bi, pokazal zelo veliko konstruktivnega duha. Včasih smo imeli zelo živahne razprave, zelo čenim, cenim njegova prizadevanja, presojo in pripravljen sem napovedati, da podpiramo kompromisne predloge s tem, ki jih je napovedal zdijo se nam zelo razumni, politično spremljivi. Poleg tega bi dejal, da ni kakšnih večjih vprašanj glede predlogov sprememb po poročinu. Mislim, da smo tudi že podrli zadnjo uviro in mislim, da se strinjamo s poročevalcem glede uh, hitrega zatona angliškega jezika. Pasku. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pasku, cenjeni podpredsednik našega odbora. Also... Hvala lepa. Tudi sam paradoksalno, ne morem povedati nič, kar bi nasprotovalo temu, kar je povedal gospod Goranu. Tudi mi podpiramo mnenje poročevalca. Opravil je zelo dobro profesionalno delo pri iskanju kompromisnih predlogov sprememb za nekatere ključne elemente. Rad bi napovedal našo podporo tej spremembi v zadnjem trenutku. Vsi si želimo korak naprej v postopku strukturnih reform Moldavije in približevanju EU. Mislim, da veste, da je bilo vloženega veliko dela v to poročilo in lahko samo podprem to, kar je kolega Ongorjano že omenil, glede osebnega prispevka poročevalca pri iskanju kompromisov pri tem zelo pomembnem vprašanju. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa tudi poročevalcu in tudi kolegom za opravljeno delo. Hvala lepa. Third on the list. Tretji na seznamu Werner Schulz. The Greens. V imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik poročevalec. Veliko soglasja smo dosegli. To je zelo ravnoteženo, trezno poročilo, ki bo upogumilo pomembno državo pri reformnih spremembah, da jih bodo še nadaljevali in izpostavili. Pri edinem spornem vprašanju, ki je še obstajalo, smo sedaj tudi našli zelo dobro formulacijo kompromis. Govorimo o členu 49 in govorimo o evropski perspektivi. Zelo sem zadovoljen. S poročilom rad bi se zahvalil poročevalcu za dobro sodelovanje in za to, da smo dosegli tako široko soglasje. To je poročilo, ki bo Moldavijo pripeljalo naprej, bliže EU in eh, mislim, da bomo tako tudi podprli glavne protagoniste v državi. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi mi podpiramo eh, poročilo Sir Grahama Watsona, bil povišen strani kraljice. Oba romunska kolega sta govorila o Moldaviji in spomnim se zelo dobro, saj sem že 8 let v tem odboru da je formulacija, ki smo jo uporabili za Moldavijo in Ukrajino, ki je veliko večja država in vedno Poljaki govorijo o Ukrajini, da imamo različne formulacije. Včasih gremo o euroatlantskih in evropskih povezavah in sedaj govorimo o perspektivi EU. To je nekoliko bolj jasno kot euroatlantske ali evropske perspektive. Pozdravljam spremembo v tej smeri. Zazemam pa se zato, da bi romunski kolegi, če bomo razpravljali v Ukrajini, podprli tudi Ukrajino eh, s perspektivo EU. Torej gre za vzajemnost, da se držimo potem tudi vseh formulacij, ki jih imamo pri vseh državah vzhodnega sosedstva. Naprimer pri Moldaviji, Ukrajini in morda v Belorusiji, če bo postala demokratična država. Namesto, da spreminjamo formulacije, kajti potem prihaja do semantičnih razlik in prepričan sem, da bodo ljudje v teh državah zelo iskali razlike. Ali se lahko torej držimo ene ubeseditve pri vseh teh državah na mesto, da uporabljamo različne formulacije, ki morda nimajo vsebinske razlike, vendar pa prepričan sem, da bodo ukrajinologi in moldavologi, če to obstaja, iskali razlike. Mikrofon, prosim expensive but beautiful. <laughs> Let me say. Kolega Salafranca, prego. Kolega Salafranca, prosim. Gracias, señor presidente, aunque el ponente en las... Hvala lepa, gospod predsednik. To, kar je dal poročevalci senci naše skupine, je tudi zelo jasno naše stališče. Da po imenu skupine ELS bi se rad zahvalil sir Grahamu Watsonu, za njegovo delo, za dialog, za sodelovanje. Tako smo v parlamentu dosegli soglasje o tako zelo pomembnem vprašanju. Razumem tudi to, kar pravi gospod Tajnok, da moramo biti dosledni do vseh držav, ki so v podobnih razmerah. To, kar predlaga gospod Watson, mislim, da je sprejemljivo in naša skupina bo to podprla. Hvala lepa. Eh, onorevole Macovei. Collega Macovei. Uh, ah, thank you very much. Um, I understand that we have. Uh, uh, Hvala lepa. Dosegli smo soglasje o ustnem predlogu spremembe, ki ga je predlagal poročalec. Zadovoljna sem rada bi pa povedala nekaj besed glede 49. člena pogodbe in članstva. Najpomembnejša zadeva je, da v tem primeru Republike Moldavije gledamo zasluge in dosežke države, oblasti, ljudi, vseh, ki si zelo prizadevajo in dosegajo dobre rezultate. Vse v zadnjih letih. To je tehnična ocena, ki se mora zacariti v naši politični odločitvi. Torej, še enkrat, oglejmo si dosežke države in eh, zato moramo to priznati in jih spodbuditi, da nadaljujejo po tej poti reform. Kajti konec koncev je to naš cilj, da jih spodbud, spodbudimo k reformam in da bodo te reforme v dobro ljudi. In še nekaj na kratko. 15. in 16. junija smo imeli sestanek delegacije Evropskega parlamenta in Moldavije. Sprejeli smo priporočila glede različnih področji. in glede vseh vprašanj, ki so pomembna za razvoj države. Priporočila so bila poslana tudi našemu odboru. Hvala lepa. Raporter for the conclusion. Poročevalec za zaključek. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da sem zelo privilegiran, da sem lahko poročevalec za Moldavijo in ne za eno od njenih večjih sosed. Ja bi se zahvalil še enkrat poročevalcem v senci za prijazne besede in za potrpljenje pri pripravi tega poročila. Rad bi se zahvalil odboru INTA in gospe Makovej in njeni delegaciji za njihov prispevek. Naj povem, da menim, da bo poročilo poslalo jasno sporočilo Moldaviji, da je napredek pri reformah, ki ga dosegajo, in napredek pri reševanju sporov pri Dnesterju nekaj, kar bo pomenilo več podpore Evropske unije po načelu več za več. To razvijamo pri nas. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem lahko pripravil poročilo države kot je Moldavija. Kot je dejal gospod Pasko, včasih eh, je dobro, če si majhen in lep. In da sem sodeloval eh, z vlado Moldavije v razmerah, ko so imeli precejšnje težave Zelo pa občudujem njihov napredek in upam, da nam bo to omogočilo, da bomo razvili še tesnejše stike s to državo. Mislim, da bomo imeli možnost glasovati o tem poročilu jutri. Gospod predsednik. Kolegi, gracija tudi na brevin. Dobro, kolegi, hvala lepa vsem. Za deset minut bomo prekinili sejo. Torej vidimo se ponovno ob 17.30. Beh, questo lo vedranno, eh. Spero, perché...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

<clears throat> Dobro, dragi kolegi. Spoštujmo točnost naših cenjenih gostov in začnimo le z nekaj minutami zamude v primerjavi z našim dnevnim redom. Torej, spoštujmo točnost eh, našega današnjega gosta. Poleg tega pa spoštujemo tudi naš dnevni red, ki nam ne dovoljuje prevelikih odstopanj. V veliko čast nam je, da je danes z nami tukaj predsednik sveta predstavnikov Republike Irak. In kar zadeva tolmačenje, Na 17. kanalu ima ste tolmačenje v arabščino. No, po tej kratki informaciji se vrnimo k vsebini. Gospod predsednik, vaša prisotnost tukaj med nami danes kaže, kako so se okrepili in razvili odnosi med našima parlamentoma. naš odbor zanima razvoj demokracije v vaši državi. To smo že večkrat dokazali in nakratko bi rad še enkrat povzel vse pomembne odločitve v tej smeri. Odločili smo se, da bomo kolegu Mauro, spoštovanemu kolegu iz Italije, ki je tudi vodva delegacije, italijanske delegacije v Evropskem parlamentu, da smo torej kolegu Mauro zaupali področje odnosov med Evropsko unijo in Irakom. Imeli smo tudi že prvi uradni obisk delegacije Evropskega parlamenta v Iraku. Vodil jo je kolega predsednik Stevenson, je predsednik delegacije za odnose z vašo državo. Z njim ste se srečali v Bagdadu eh, lani aprila in zahvaljujem se mu, da bo tudi sopredsedoval temu delu današnje seje. Potem smo imeli tudi javno predstavitev, ki jo je organiziral naš odbor eh, in sicer maja. In ukvarjali smo se z gospodarsko in socialno situacijo v vaši državi. Videli smo tudi pričanja številnih iraških eh, državljanov, ki so prišli k nam in ki so nam povedali, kaj se v Iraku dogaja. Dobili smo pozitiven vtis. Slišali smo seveda tudi veliko kritik in opisov dramatičnih situacij. Hkrati pa smo videli eh, sliko Iraka, v katerem vlada blaginja in v katerem vlada tudi demokracija in v katerem se vsi državljani čutijo enakovredne, zdi se jim, da uživajo enake pravice, enake državljanske svoboščine. To pa so tudi teme, s katerimi se bomo ukvarjali danes, namreč to so teme, ki zanimajo Evropsko unijo in pri katerih, eh, pri katerih vam bo Evropska unija tudi pomagala. Poleg tega je tukaj tudi partnerski sporazum in sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Evropski parlament mora ta sporazum pregledati v prihodnih mesecih in ga tudi odobriti. Pripričani smo, da bo to predstavljalo velik prispevek k razvoju bilateralnih odnosov tako na politični, kakor tudi na gospodarski ravni. Irak je zelo bogata država. Ne zgolj zaradi naravnih virov, ampak tudi zaradi civilizacije, zaradi antične zgodovine in eh, zaradi eh, svojega prebivalstva. Državljani Iraka tudi eh, skrbijo za to, da je Irak eh, to, kar je danes, da ima Irak svojo identiteto, ki jo tudi spoštujemo in eh, želimo, da bi se Irak eh, popolnoma vključil tudi v civilno družbo. Vam pa tudi članom vaše delegacije izrekam dobrodošljico in vam brez nadaljnega predajam besedo. Prosim vas, da se omejite na 15 minut, tako bomo imeli priložnost za kratko razpravo. Na ta način eh, bomo lahko poskrbeli za pozitivno sodelovanje. Še enkrat najlepša hvala in beseda je vaša, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, gospod Albertini. Gre za odlično priložnost, ki jo bom z veseljem izkoristil, da vam povem nekaj v imenu iraškega ljudstva in eh, naj rečem salam, mir vsem tukaj v Evropi in eh, naša prihodnost pa bo zagotovo prihodnost dobrih odnosov med našimi ljudstvi v solidarnosti, podpori in v nekem svetu miru, premirja, brez vojna, vojn, pravičnosti. Spoštovani, spoštovane dame in gospodje, ena od značilnosti tistega, kar nam je Bog podelil, je, da ljudje, čeprav jih prizadene vihar, pridejo nazaj, preživijo da se tudi podrto gospodarstvo ponovno vzpostavi in vedno so se ljudje pri nas poskušali kot Feniks dvigniti iz pepela in so postali še bolj živi, še bolj eh, aktivni. Naše ljudstvo, ki prihaja iz starodavnih civilizacij, iz starodavne umetnosti je pokazalo, da zna kreativno pristopati k življenju. In tisto, kar je danes hudo eh, v Iraku, je vsakeč znova postajalo nekaj, kar je bilo pozitivno že v preteklosti in pripričan sem, da bodo ljudje ostali živi in, in da bodo preživeli tudi v prihodnje. Res je, naši ljudje so šli skozi, so šli skozi zelo težke čase. Država je bila porušena, naša infrastruktura je bila porušena, povsem je bilo vse porušeno, država je postala bojišče za številne države in veliko ljudi, veliko nedolžnih ljudi je plačalo visoko ceno. Danes iraško ljudstvo se sooča za številnimi brezdomci, imamo tudi številne eh, eh, medsebojne sprte eh, strani znotraj države, marsikdo od zunaj se želi umešavati v naše zadeve. Imamo različne poglede, tudi številne laži se trosijo o tem. In še vedno prihaja do poskusov Eh, vzpostavljanja, torej eh, povzročanja državljanske vojne, sporov med posameznimi eh, stranmi v državi. Številni nas želijo oropati, nam škoditi na različnih področjih. In naša država si pa želi, da bi se vzpostavila, da bi ponovno vzpostavila mir in neko svetlejšo prihodnost. Skozi demokratični proces smo dobili parlament, ki želi biti glasnik ljudi na tej poti k enotnemu demokratičnemu Iraku, ki bo zagotavljal mir in stabilnost za vse svoje prebivalce. Ampak torej, vse, kar si želimo, vse, kar smo si želeli, vse, kar smo, na kar smo upali, je bilo porušeno, podrto, zbrisano. Zdaj pa je tudi demokracija, ki se je začela vzpostavljati pogosto omadeževana z sektaškimi spori. Vsekakor si želimo da bi zavladal mir in eh, skušamo skozi svoj parlament on omogočiti tudi našim ljudem, da bi končno zaživelo, zaživeli produktivno in ustvarjalno. Vemo, da torej vedeti je treba, da demokracija ni nekaj, kar bi bilo tuje naši kulturi. Zgodovina naše države to dokazuje. Naši ljudje so bili med ustvarjalci demokracije v preteklosti, potem pa smo, nam je bilo za toliko, to, to, to za toliko časa oduzeto, da nismo več vedeli, kako stvari delujejo. In v zadnjih nekaj mesecih je Irak pokazal, da si ljudje želijo miru, da si želijo demokracije in da, so, da se želijo boriti proti korupciji, proti nepotizmu in drugim slabim, negativnim zadevam v državi. Zavedanje o tem narašča v, pri nas in danes si resnično želimo iziti iz te težke ekonomske in politične situacije. Prosili vas bomo oziroma prosimo vas, da nam pomagate pri tem reševanju iz takšne situacije, da nam pomagate pri celjenju ran, ki jih je dobile naša država, da ohranimo oziroma zgradimo mir, da pridemo do neke blaginje, do sodelovanja med ljudstvi. Danes vas pozivamo, pozivamo evropske države, evropske inštitucije, ljudi v Evropi, naj vlagajo v naše gospodarstvo, v našo industrijo, naj pripeljejo tehnologijo k nam, kajti naša država je odprt, danes odprt trg z potencijalno lepo prihodnostjo. Treba je vedeti, da je Irak rešil marsikateri težak problem, ki je bil posledica dogajanj v tej regiji in če se bo kriza nadaljevala, bo do stvari še vedno in znova negativne in bodo pomenile samo tleči vulkan, ki lahko vedno znova izbruhne. ljudem v Iraku je treba pomagati, treba jih je podpreti, sicer eh, bomo imeli situacijo, ki je že danes dvorezni meč. Situacija se lahko razvije v pozitivno smer, lahko pa pomeni odprta vrata v pekel. In dejansko je odgovornost nas vseh, da nekaj storimo. Mi namreč za, za, eh, mi zastopamo želje ljudi, ne vlade mi smo tisti, ki si želimo sodelovati, biti udeleženi v tem procesu demokratizacije, mi smo tudi proti nadaljevanju represije, proti delovanju korupcije v naši deželi in tako naprej. Vsi pa seveda veste, Da smo, da smo že odnegdaj bili proti tej uh, politiki, dvo, dvolični politiki, despotizem, nepotizem, agresija, opresija, vse to je enako, ne glede na to, kje se pojavlja, na katerem delu sveta se pojavlja. In zagotovo ne moremo zagovarjati sprememb samo v eni ali v nekaj državah, v drugih pa ne. Povsod je to potrebno, ne glede na to, za katero regijo gre. In vsekakor ne smemo delovati v nasprotju z željami ljudi. Izkušnje v Iraku so nas naučile, da vsaka majhna skupina v naši regiji, ki uspe netiti sektar, sektaško vojno, Treba se je zavedati torej, da teh notranjih problemov ne smemo, da se ne smejo spodbujati da se jim moramo obraniti, sicer gremo naravnost v zglavo, v zid. In to bo potem težava za prihodnje. In kot veste, orožje ni edini način, s katerim rešuje, lahko rešujemo probleme. Probleme moramo reševati z miroljubnimi sredstvi. In tu bi rad znova ponovil, in se zahvalil vsem vam za to prijazno povabilo in za to prijazno možnost, da sem vam lahko povedal, kakšna je situacija v Iraku. Grazie, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Za začetek naše razprave bo svoj prispevek podal so predsedujoči in predsednik delegacije za odnose z Irakom, kolega Stevenson. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za vašo stalno gostoljubnost in za to povabilo naši oziroma iraški delegaciji, ki je danes tukaj pred odborom za zunanje zadeve. Naj se odzovem na to, kar ste že povedali in pozdravim gospoda Al-Nujajfija kot predsednika sveta predstavnikov in pa njegovo delegacijo, v kateri je deset parlamentarcev in še nekaj svetovalcev in tako naprej. Torej, iraška delegacija je tukaj z nami in velik, velik privilegij in velika čast je, da ste tukaj z nami. Sam sem imel privilegij, da sem vodil majhno delegacijo v Bagdadu aprila letos. In uh, tu bi se vam še enkrat zahvalil za vašo gostoljubnost. Uh, in za pomen, ki ste ga pripisali našemu obisku in nam omogočili, da, ste, da smo se srečali z predsednikom Talibanjem, z, eh, tudi z predstavniki v Kurdistanu. In vsekakor je bil pa potem obisk parlamenta tudi ena od glavnih točk našega obiska. Srečali smo se z zunanjim ministrom, z namestnikom eh, predsednika vlade, z mm, parlamentarci in tako naprej. Dejansko je šlo za zelo zanimiv obisk za vse nas v naši delegaciji. Nekatere od ključnih zadev, o katerih smo se pogovarjali med obiskom, so seveda zadevale stanje v zvezi z vlado nacionalne enotnosti. Dejstvo pravzaprav, da je razočarujoče, da eh, je razočaranje, da še vedno ni bil imenovan minister za, niso bili imenovani ministri za notranje zadeve, za obrambo, eh, niti ni bil še imenovan predsednik sveta za eh, nacionalno varnost. Kakšnih 19 eh, določb v sporazumu Arabela ni bilo uh, uveljavljenih in to je seveda za nas razočaranje. Namreč ta sporozum eh, velja že več kot, eh, to, vlada je na, vlada že več kot 100 dni in upamo, da bo tu prišlo do napredka. Upamo, da nam bo uspelo tu napredovati tudi skozi bilateralne pogovore. Hkrati pa smo uh, skozi to tudi že videli, da vendarle prihaja do napredka, da lahko dosežemo nekatere od teh uh, Eh, zelo tako bistvenih zadev, zato da bi dejansko vlada nacionalne enotnosti delovala. To si namreč vsi želimo. Menimo, da ni prav, da se stvari ohranjajo, eh, da se eh, oblast ohranja samo v osebi predsednika vlade. Menimo, da je te stvari treba ustrezno urediti. O tem smo se že pogovarjali v Iraku, pogovarjali smo se tudi o poboj v Al-Ashrafu v mesecu maju in eh, gospod predsednik, eh, z vami bi radi delali na tem, da bi prišli do neke rešitve za to človekoljubno oziroma humanitarno krizo, da bi se res čim bolj potrudili, eh, da bi 3400 ljudi iz Al-Ashrafa našlo zatočišče v 27 državah Evropske unije, tudi na Norveškem, v Švici, Združenih državah, Kanadi in drugih državah, ki so pripravljene pomagati. Seveda, povsem priznavamo iraško suverenost na svojem ozemlju, na njegovem ozemlju, naredili pa bi radi vse, da bomo to podprli. Hkrati podprli tudi gospo Navi Pile iz Združenih narodov oziroma iz uh, Visokega odbora za uh, Združenih narodov, in jo podprli torej pri izpeljavi neodvisne raziskave, kaj se je dogajalo med tem pobojem. In to je bilo preda, eh, povedano, to smo povedali tudi baronici Ashton. Če pa govorimo o nekoliko bolj pozitivnih zadevah, eh, danes smo že govorili tudi med kosilom o tej pobudi, da bi imeli, da bi eh, pripravili eh, konferenco med komisijo, eh, med svetom in parlamentom o možnostih za naložbe v Iraku. To bi bila enkratna konferenca 5. in 6. decembra, ki bi se osredotočila na energetiko, na nafto, plin, obnovljive vire, tudi na kmetijstvo, trgovino na splošno in ki bi povezala različne industrijske akterje iz celotne Evrope, eh, bi, ki bi jim pokazali, da gre v Iraku za deželo številnih priložnosti, s katero lahko vzpostavimo poslovanje, da lahko tudi tam eh, ustvarjamo delovna mesta. Hkrati pa, da gre za odlično priložnost za evropska podjetja. Iskreno upam, da bomo lahko skupaj ugotovili da je takšna konferenca, na katero bi povabili tudi predsednika Talibanja, predsednika Baroza in predsednika Buzeka, predsednika Evropskega parlamenta, kakor tudi seveda gospoda Tuska, eh, predsednika vlade Poljske, ki predseduje. Namreč na ta način bi dokazali, da obstajajo možnosti in pomembni povezave eh, in možnosti za sodelovanje med Evropsko unijo in Irakom za, v prihodnosti.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 Odbora predstavnikov oziroma sveta predstavnikov Republike Irak. Zelo me je veselilo, da smo lahko obiskali Bagdad, ki je name naredil velik vtis. Namreč velik vtis so name naredili prebivalci Iraka, ki ljubijo življenje in sicer nad vse ljubijo življenje. In to njihovo načelo jih pogosto ogroža, eh, vsaj v tej situaciji, v kateri se Irak eh, nahaja danes. In to je name naredilo velik vtis, da ljudje umirajo zato, ker ljubijo življenje, zato, ker gredo zjutraj eh, v službo, zato, ker obiskujejo šole, univerze in tako naprej. Torej vsak novi dan je nov izziv. In eh, vsak novi dan je kljubovanje vsem tistim, ki želijo, da bi Irak ostal v situaciji nasilja in terorja. Potrebno je torej najti ravnotežje moči znotraj Iraka in zastavljam si vprašanje in to vprašanje postavljam tudi vam. Kako menite, da se bo razvijala situacija v Iraku? Ali menite, da smo blizu razvoju v smeri razpada vlade in sklica novih volitev? Ali mislite, da bo prišlo do preoblikovanja vlade, da, vlade, da bo prišlo do eh, razdelitve moči med vsemi strankami, ki so sodelovali v volilni kampanji? Ali menite, da bo lahko sklenjen sporazum z Evropsko unijo, eh, če bo vzpostavljena bolj stabilna vlada? Hvala lepa gospod Mauro. Besedo ima gospod Salafranka, koordinator skupine ILS. E eh, Hvala, gospod predsednik. Naj, tudi, naj tudi sam pozdravim predsednika Iraškega parlamenta in v imenu naše politične skupine izrazim vso solidarnost z prizadevanji za mirovni proces in demokratični demokratizacijski proces v vaši državi. Veseli smo dobrih novic, ki jih slišimo, da se stvari namreč ustavljajo znova, da tudi naftna proizvodnja uh, se vzpostavlja. Čeprav so številke še vedno nizke oziroma visoke, kar se tiče mrtvih, več kot 700 mrtvih na mesec, uh, To je seveda slabo, je pa bistveno bolje kot v prejšnjih letih, ko smo videli po 4000 mrtvih vsak mesec. Eh, rad bi izrazil dve zadevi, dve zadevi nas skrbita, kot je povedal že gospod Stevenson prvič, kar se tiče eh, razdelitve moči, eh, torej ministru za notranje zadeve in ministru za obrambo. Kaj ste v parlamentu, kaj v parlamentu menite o tem? Eh, eh, z vašimi kolegi sem se nekoliko tem že pogovarjal, ampak zanimalo bi me to. In pa drugič, naša skrb je eh, glede ljudi v taborišču Alašraf. Visoka predstavnica je že govorila o tem z vašimi oblastmi in izrazila zaskrbljenost in upanje, da, eh, se, ne, da ne bo znova prišlo do tako dramatičnih dogodkov. V tem, dogod, v tem smislu bi vas vprašal, kako je z obstoječim sporazumom med Irakom in Združenimi državami Amerike v zvezi z uh, umikom 46 tisoč ameriških vojakov, ki so še vedno v vaši državi in katerih prisotnost naj bi se zaključila do konca leta. Vprašanje je torej, ali je zdaj pravi trenutek, da nam poveste, da zagotovite varnost vašega zračnega prostora, eh, energetske oskrbe in ali lahko zaščitite eh, distribucijske točke za nafto sami in kaj menite o možnem podaljšanju prisotnosti ameriških vojakov na vaših tleh. Ali menite, da morajo vojaki ostati tam še naprej, dokler ne bo izboljšana varnostna situacija, ali pa menite, da je prav, da se ta sporazum izvede, kot je zamišljeno. Najlepša hvala, gospod Salafranka. Gospa Bripols. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik wil ook. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada zelo toplo pozdravila predsednika iraškega sveta predstavnikov. In eh, veselim me, da je jasno povedal, da je Irak zavezan miru in demokraciji. In da si želijo, kot je predsednik že omenil, razrešiti predvsej težav, ki so povezani eh, z zatiranjem in drugimi zadevami. Naj vam zadam nekaj vprašanj, še prav posebno, kar se tiče zelo pomembnih vprašanj glede človekovih pravic v Iraku. Svoboda tiska in svoboda izražanja mnenja sta pomembni. Predsednik je govoril o zakonodajnih ukrepih. Ali so bili sprejeti zakonodajni ukrepi, ki bi zagotovili, da bo zagotovljena svoboda izražanja mnenja in da bo tudi tisk lahko svobodno delal? Slišimo poročila Human Rights Watch, naprimer, kjer je jasno izrečeno, da delo novinarja v Iraku ni enostavno veliko je grožen, zastraševan. Rada bi slišala kaj več o tem. Pa tudi, kar se smrtne kazni tiče. Seveda, kot veste, je Irak država, ki zelo pogosto uporablja to kazen. Mislim, da je na četrtem mestu na svetovni tabeli, odkar je bila ponovno uvedena kazen leta 2004, je okrog 300 ljudi bilo obsojenih na smrt iraška vlada ne daje na razpolago veliko informacij na to temo. Govorili ste tudi o tisoču, tisočih, približno tisoč ljudeh, ki so še na seznamu za smrtno kazen. Lahko poveste kaj več o politiki glede smrtne kazni v Iraku? Pododbor za človekove pravice je danes dopoledne razpravljal o mednarodnem kazenskem sodišču, ali nam lahko poveste, ali je bil dosežen napredek, kar se tiče ratifikacije rimskega statuta glede tega sodišča. In sedaj še nekaj o ženskah v Iraku. Kot eh, sem pripričana, že veste, da je nasilje nad ženskami v Iraku zelo resna težava. Umori iz časti domače nasilje je velika grožnja za dekleta in ženske. Tudi trgovina z ženskami za eh, zlorabo seksualne namene. Nam lahko poveste o ukrepih, ki jih iraški parlament sprejema za zaezitev teh težav. In za zaključek še nekaj o pomenu tretjega največjega mesta Mosula. Mislimo, da je to ključno mesto pri ustvarjanju varnega Iraka. Če se ne motim, ste vi sam, gospod predsednik, nedavno predlagali, da bi Mosul postala polautonomna sunitska regija v Iraku. Po analogiji z iraškim Kurdistanom. Lahko poveste več o tem? Grazie, onorevole Brepols. Najlepša hvala, gospod Brepols. Gospod Atkins. Uh, Gospod predsednik, gospod predsednik Iraškega parlamenta, dobrodošli in tudi dobrodošli vsem poslancem. Zelo težavno je biti poslanec v Združenem kraljestvu, seveda pa to ni nič primerjavi biti poslancem v Iraku. In čestitke vam vsem, da ste poslanci, glede na težave, s katerimi se soočate, da ste dovolj pogumni. Naj omenim nekaj točk. Najprej, ne zdite se mi preveč pozitivni. In upam, da to ni vaš pogled na vse. Kaj ti š... veliko strank, ki je v parlamentu in razlike med njimi, vseeno morajo voditi k enotnosti pri pristopu do razmer v Iraku. Seveda je opozicija pomemben del parlamentarne demokracije, vendar pa če se vsi samo kregate, potem ne boste prišli daleč pri napredku države. Zato me zanima, ali mi lahko poveste na splošno, kakšen odstotek eh, poslancev podpira to, kar skuša storiti vlada, koliko jim pa nasprotuje, ji pa nasprotuje in drugič, kaj, če sploh kaj lahko storimo mi v Evropskem parlamentu, da vam pomagamo. Seveda vas lahko opogumimo, vas pozdravimo, lahko izrečemo prave besede, vendar pa lahko storimo kaj specifičnega v vašo pomoč. In še za konec, to mi je zelo pri srcu, obiskal sem kar precej mest na Bližnjem vzhodu v zadnjih letih. Vojna in težave povezane z njo so ogrozile civilizacijo, na katero ste tako ponosni. Starine, muzeji in arheološka najbišča so zelo utrpela. Nam lahko date kakšne pozitivne novice glede zaščite, kot ste dejali, ene zibelke civilizacij. Hvala lepa, gospod Atkins. Gospod Kelam je naslednji na vrsti. Grazie, predsedente. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik parlamenta. Cenimo vašo navzočnost tukaj in nazočnost vaše delegacije. Predvsej kolegov je dejalo, da je v trenutnih razmerah iraški parlament eh, ključni del upanja demokracije in pozitivnih dejavnosti. Moje vprašanje je, kaj pričakujete od Evropske unije. Mislim, da imamo zelo veliko potencijala za gospodarske in politične odnose. Evropsko unijo, seveda. Zanimam razvoj teh odnosov. Ali menite, da smo dovolj navzoči v Iraku kot EU, ali pričakujete kakšne konkretne ukrepe in dejavnosti Evropske unije? In še druga tema, ki bi jo rad omenil. Strinjam se s kolegom Stevensonom in ostalimi, da je zelo pomembno imeti vlado nacionalne enotnosti v Iraku, kajti potrebujemo učinkovitega in zanesljivega partnerja. Tretjič, razmere v taborišču Al-Ashrafu, mislim, da so zadeve zelo zaskrbljujoče in naj rečem še to. to, kako so ravnali s temi ljudmi. Kolega Sarafranka je že omenil kaj nekaj resolucij, ki jih je Evropski parlament sprejel na to temo. Torej, to je testni primer za iraško demokracijo in za pravno državo. Tako da resnično upamo, da bomo lahko to vprašanje razrešili na zadovoljiv način in da bomo lahko ponudili tudi medicinsko skrbo tistim, ki so bili ranjeni zaradi napadov. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Belder, predsednik delegacije za odnose z Izraelom, poleg tega pa tudi poročevalec za Iran. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj začnem z zadnjo točko, ki ste omenili gospod predsednik. Seveda ste zelo dobrodošli v našem parlamentu. Sestali smo se z vami za čas kosila. Ali nam lahko poveste več o vplivu Irana v vaši državi? Kako daleč gre ta vpliv? Imamo resne pomisleke glede iranskega vpliva v Iraku, glede nacionalne suverenosti, In če prav razumem, je tudi iranski vpliv povzročil razlike med eh, politiki v Iraku. Ali imate kakšno mnenje o tem? Lahko potrdite, da obstaja gospodarsko rivalstvo med Turčjo in Iranom glede Iraka, da sedaj pritiskajo na Irak, eh, tako iz Irana kot iz Turčije. Kako se boste spopadli s temi razmerami? In potem še najpomembnejše vprašanje. V parlamentu nas skrbijo negotove razmere glede krščanske skupnosti v Iraku in glede drugih religioznih manjšin v Iraku. Praktično vprašanje, kaj počne iraški parlament pod vašim vodstvom za zaščito teh manjšin, da bi jih obdržali v Iraku, da bi te mašine ostale v Iraku. Veliko strokovnjakov nam je povedalo v zadnjih mesecih, da prave prihodnosti za krščanstvo in krščanske manjšine ni več v Iraku in zrožalo smo bi bilo, če bi morali oditi. Hvala lepa. Belder, eh, Hvala lepa, gospod Belder, s tem je razprava zaključena in besedo ima predsednik. شكرا جزيلا Eh, كثير من الأسئلة متشابهة وأنا س Hvala lepa za možnost, da lahko odgovorim na vprašanja. Zabeležil sem si vsa vprašanja. Gospod Stevenson, govori o nacionalni enotnosti in sprašuje potem in o imenovanju ključnih ministrov za notranje zadeve varnost in nacionalno varnost, obrambo in nacionalno varnost. Govori o delitvi oblasti. Vlada je bila sestavljena po političnem sporazumu med vsemi strankami, ki so zmagale na volitvah. In to je sporazum iz Arbila. Tukaj govorimo o reformah, o pristojnostih, o izvršni zakonodajni parlamentarni oblasti, imamo delitev oblasti. In prav tako je zapisano, da mora biti zagotovljena uravnoteženost kot rezultat volitev. To je torej del sporozuma. Deli sporozuma so že bili izvedeni, celoti pa sporozum še ni bil izveden. To je res. Imamo različna mnenja glede sporozuma iz Arbina. Prihaja do zamud, zelo pomembnih zamud, kar se tiče imenovanja pomembnih ministrov. To so težavne razmere, vsi smo nekoliko obupani, vendar pa pred tremi dnevi smo se sestali v Iraku in dosegli smo dogovor, da bomo izvedli sporozum iz Arbila v dveh tednih celoti. Ustanovili smo tudi ad hoc odbor, da se pogovorimo o vseh klauzulah. In da pripravi priporočila za izhod iz te krize. Upam, da bomo v naslednjih dveh tednih imenovali vse ministre in bomo tako izpolnili še dodaten pomemben delež sporozuma iz Arbida. Upamo, da bo to izvedeno. To je seveda test iraške demokracije in to je test tudi za iraški parlament upajmo, da nam bo uspelo. Imamo težave, imamo različna stališča in menimo, da upanje obstaja, saj želimo razrešiti to vprašanje v naslednjih dneh, kar se tiče taborišča v Ašrafu in kar se tiče nedavnih dogodkov tam. To taborišče je staro taborišče v Iraku. parlament ne sprejema in ne podpira kakršnega koli nasilja, ki se uporablja v tem taborišču. Vendar pa istočasno moramo spoštovati iraške zakone in vem, da so v taborišču bili nekateri ljudje ubiti in sedaj skušamo ugotoviti vsa dejstva kaj se je zgodilo. Idealna rešitev bi bila najti tretjo državo, ki bi ponovno, ki bi prevzela te begunce iz taborišča. Upamo, da bomo to vprašanje hitro razrešili, kajti gre za zelo pomembno vprašanje in ga ne smemo zavračevati. Gre za humanitarno vprašanje. Želimo si torej te begunce naseliti izven Iraka. Če je Evropa pripravljena na sprejem beguncev, bi bilo to zelo dobro. To bi bila logična rešitev. ZDA se še vedno pogovarja o tem, da bi jih naselili nekje druge v Iraku. To politične sile zavračajo. Mi podpiramo naselitev izven Iraka v tretji državi. to zagovarjamo in upamo, da bomo uredili razmere glede človekovih pravic. Če je prišlo do zlorab, se zato upravičujemo in bomo skušali zadeve izboljšati, kar se partnerstva z Evropo tiče, pa je ključnega pomena za nas in za Evropo, da dobro sodelujemo. Irak je pomembna država, smo bogati, raznoliki in smo lahko zelo pomembna država na Bližnjem vzhodu. Mislim, da je v interesu Evrope, da tesno sodeluje z Irakom. Smo v tranzicijskem obdobju, potrebujemo vašo pomoč za stabilizacijo razmer v naši državi in za podporo in razvoj demokracije. To ni enostavna naloga za nas, da sedaj pridemo iz avtokratskega v demokratični režim. dobiti moramo priložnost, da utrdimo naše temelje in da tudi obvestimo eh, ljudi o demokratičnih vrednotah. Iračani so navajeni na nasilje in pritiske, sedaj pa se morajo navaditi na nov način razmišljanja, da bodo opustili stare vrednote in da bodo sprejeli nove, da bodo odprti za to. To morajo tudi razumeti in zato potrebujemo vam partnerstvo pri rekonstrukciji Iraka, pri investicijah v našo državo. Obnova Iraka je pomembno področje. In pridobili bi vsi, tudi vi, gospod Mauro, je izrazil pomisleke glede dogodkov v Iraku. Dejal sem, da so razmere resnično zaskrbljujoče. Imamo določena pričakovanja, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Upamo, da nam bo uspelo aktivirati nacionalno partnerstvo in v celoti izvesti sporozum iz Arbila, tako da bomo pokazali lepšo podobo svetu, da obstaja skupna želja potem, da bi postali aktivni dejavnik na globalni sceni. Prizadevanja so še potrebna. Iraški parlament je pripravljen za utrditev demokratične podlage in za aktivacijo lete. Gospod Salafranka je govoril o nasilju proizvodnje energije in proizvodnje nafte. Kot veste, so rezerve nafte v Iraku 15 odstotkov predstavlja 15 odstotkov svetovne proizvodnje. Upamo, da bomo v naslednjih mesecih in letih povečali proizvodno in da bomo proizvedli 6 milijonov sočkov na dan. To je v našem načrtu. Upamo, da bomo lahko proizvedli še več. Potrebujemo partnerje za to, da bi te energente lahko izkoriščali. Seveda smo pripravljeni na dobavo energije. Pripravljeni smo Evropi dobaviti nafto in plin prek mednarodnih podjetij, ki so dejavna v Iraku in ki izkoriščajo naftne vrtine v Iraku. Upamo, da bo Irak izpolnil 50 odstotkov vaših potreb v naslednjih letih. Gospod Mauro je tudi govoril o partnerstvu. Seveda, to je končni cilj. Moramo ga aktivirati. Tukaj ni prostora za dvom. Tako bomo utrdili vlado nacionalne enotnosti, nacionalnega partnerstva. Če nam ne bo uspelo, bomo imeli potem ponovne volitve in ljudje bodo na referendumu odločali, če se si želijo. Upamo, da bo to partnerstvo uspešno, tako da ne bomo iskali novih poti. Upamo torej, da bomo v celoti izvedli dogovor iz Arbila. Kar se tiče varnostnega sporozuma z američani, da 2011 bo ta sporozum potekal. Tam je govora o 50 tisočih vojakih, ki bodo ostali v Iraku, usklajeno z iraško vlado. Skušali bomo še preveriti razmere glede tega, koliko vojakov bo ostalo. To je stvar vaških strokovnjakov in premije se ukvarja s tem. On ima zadnjo besedo. Čakamo na poročilo, ki bo predstavljeno iraškemu parlamentu, zato da bi v bistvu dobili več pojasnil o potrebah tudi teh vojakov, ki bi naj ostali v Iraku. Ocena bo pripravljena v luči grožen, ki se še pojavljajo. Ogledali si bomo to poročilo, ki bo predstavljeno v parlamentu, prebrali ga bomo in potem bomo seveda poštevali tudi stališče vlade. Govorim o političnih blokih. Zato se bomo torej zanašali na tehnično oceno. Glede tega, ali bi še potrebovali vojake ali ne. In upamo, da bomo potem seveda se lahko bolj zanesli na nas same, da bomo bolj samostojni, istočasno pa seveda se moramo zanesti tudi na naše prijatelje, zato da bomo zavarovali našo suverenost. In mislim, da bomo v naslednjih dveh mesecih te razmere razrešili. V naslednjih tednih pa bo poročilo premijeja objavljeno. In eh, izvedeli bomo, kakšno je njegovo mnenje glede tega kočljivega vprašanja. Gospod Brupels, človekove pravice, svoboda izražanja, svoboda tiska, ustava Iraka zagotavlja te svoboščine, svobodo do veroizpovedi, svobodo izražanja, svobodo tiska. To je potrebno izvesti, razmere niso idealne, res obstaja nekaj kršitev glede teh vrednot. Nasilje je v nekaterih delih države še vedno prevladujoče in eh, slabo se ravna zaporniki, naprimer. To je seveda kršitev mednarodnih pogodb, vendar pa. Mi kot iraška vlada želimo vzpostaviti tudi iraški odbor za človekove pravice in bi potem imeli tudi komisare, ki bi bili v tem odboru in bi nadzorovali izvajanje človekovih pravic v Iraku. Vse zato, da bi preučili vse, zlorabe, ki se dogajajo. Upam, da bomo v naslednjih mesecih, mesecu in pol, imenovali člane odbora. Delovali bodo, kolikor se le da, neutralno in objektivno. In ko bo enkrat ta odbor spostavljen, bodo imenovani komisarji za in bodo lahko začeli s svojim delom. Res je, prihaja do nekaj kršitev, ki so prevladojoče v nekaterih delih države. Iračani, pa zavračajo ta dejanja in se držijo ustave. Upamo, da bo v prihodnosti ta visoki odbor za človekove pravice vzpostavljen. Kar se tiska tiče, je ta zelo pomemben. Imamo zakonodajo, ki govori o svobodi medijev. Ta trenutek o tem razpravljamo in novi zakon bomo začeli izvajati. To bo zaščitilo svobodo govora, svobodo izražanja, tako da bodo novinari zavarovani in se bo spoštovala njihova integriteta. V tem novem zakonu poteka razprava in gre za interakcijo z organizacijami civilne družbe, z novinarji in drugimi zainteresiranimi, veliko delavnic, predstavitev smo že imeli, tako da bi pripravili ustrezno zakonodajo in da bo tisk zavarovan, kar se smrtne kazni tiče. Ta zakon res obstaja v Iraku, pravni okvir omogoča smrtno kazen, vendar pa to je možno le po nizu sodb na različnih sodiščih, različnih instanc. Lahko prije do pritožb tudi po vseh ravnih do najvišjega sodišča in ko je to izvedeno, potem obstaja dekret, da se mora predsednik strinjati smrtno kaznjo terorizem, kot veste, je povzročil veliko žrtev v naši državi. Tisoče nedolžnih državljanov je umrlo. Dogajajo se strašanski napadi in mislim, da moramo imeti možnost, da zaščitimo prebivalstvo pred takimi neusmiljenimi terorističnimi dejanji. vlada se seveda ne zateka k smrtni kazni kar tako, vendar pa ko smo izčrpali vsa sredstva, vse pravne postopke, šele potem se zatečemo k smrtni kazni. Predsednik mi je povedal, da dekreta o smrtni kazni ne podpiše, da pa je mandat svojim namestnikom, ki bodo potem potrdili dekret ali ne. Gre torej za to, da je potrebno preučiti vsak primer posebej. Ko gre na primer za seveda strašanske velike teroristične napade, potem upoštevamo vse vidike za to, da se odločimo ali lahko uporabimo, uveljavimo smrtno kazen. Upamo, da bo prihodnost svetlejša v Iraku. Kar se tiče pravice žensk in opolnomočenja. Iraška ustava je zapisala pravice žensk v Iraku v ustavo in imamo tudi kvoto glede udeležbe žensk v Iraku. 25 odstotkov poslancev je poslank, ta kvota se spoštuje, se uveljavlja in imajo enake pravice kot moški. To velja tudi za guvernerje in svete. Tudi tukaj imamo 25-odstotno kvoto. Ne pravim pa, da je to idealno. Seveda, obstaja mentaliteta, ki je globoko zakorenjena v Iraku, ki nastopa proti ženskam, proti pravicam žensk. Čeprav smo v ustavi poskušali nasprotovati tem trendom in počnemo vse, kar je v naši moči, da bi spoštovali pravice žensk, se še pojavljajo zlorabe. Želimo torej enake možnosti za ženske, tudi v političnem postopku, da bodo bolj dejavne in v nobenem primeru ne smemo tega zanemariti ta, to načelo je potrebno bolj aktivno uveljaviti. Sedaj v tej tranzicijski vladi pa nismo zadovoljni s tem in upamo, da se bo to izboljšalo. Sedaj pa k naslednjemu vprašanju, ki se nanaša na regije oziroma bolj specifično na Mosul, ki naj bi postala, ki naj bi postal vsemi avtonomna enota. O tem nisem posebej govoril, vendar pa vzpodbujamo decentralizacijo v procesu razvoja v Iraku. In guvernerji imajo veliko pristojnosti, vendar pa nažalost vidimo, da je bila večinoma pristojnosti oduzeta guvernerjem, tako da so guvernerji pravzaprav zgolj nemočne ljudke, ki ne morejo upravljati svojih nalog. Torej, če želimo ponovno vzpostaviti posamezne guvernate, če želimo poskrbeti za decentralizacijo, potem moramo poskrbeti za določene pristojnosti za guvernere. Nisem govoril o enem specifičnem guvernerju. Mislim, da je potrebna avtonomija v enaki meri za vse guvernate. To bo spodbujalo tudi raznolikost iraškega ljudstva. Nisem pa izpostavljal ene same regije v Iraku, ki bi morala imeti nek poseben status. Mislim, da je pomembno, da to tudi eh, spoštujemo ne zauzemam se za to, da bi Irak razdelili na regije glede eh, na etnije. Ostali. Oziroma, gospod Atkins je dejal, da nisem ravno optimističen. Ampak kot vsak iračan se veselim demokracije, človekovih pravic in uspeha Iraka. Želimo si seveda, da bi dosegli soglasje med vsemi iračani, vendar pa nam nažalost to še ni uspelo. Prehajamo iz despotskega, avtokratskega režima na demokracijo in Na naši poti je veliko ovir, ki upam, da jih bomo premagali. Upam, da bo situacija kmalo boljša. Nisem zadovoljen, sem pa optimističen, kar zadeva prihodnost iraške družbe. Iraški parlament združuje različne politične bloke. Imamo dva velika politična bloka in nekaj manjših in dve, dva večja politična bloka sta tudi eh, del vlade, seveda pa se pojavljajo tudi določeni problemi med eh, političnimi bloki in zaradi tega tudi ni ustreznega zadovoljstva v parlamentu. Nekateri imajo občutek, da so potisnjeni na stran, da se njihovega mnenja ne upošteva dovolj, drugi so zadovoljni z trenutno situacijo in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 želimo sodelovanja z našimi evropskimi partnerji, ki si prizadevajo za mir, želimo okrepiti sodelovanje, gospodarsko sodelovanje, želimo okrepiti naše sodelovanje na področju demokracije, zagotavljanja človekovih pravic, pa tudi na varnostnem področju. Torej, vsa področja sodelovanja so odprta in iračani izjemno spoštujejo evropske prijatelje. Veselimo se že vzpostavitve resničnega prijateljstva in pri tem govorim v imenu iraškega naroda. In iračani vas pozivajo, da prevzamete pomembno vlogo pri obnovi Iraka in da pri tem spoštujete njihovo neodvisnost. Potem potem eh, pa antična preteklost eh, Iraka, eh, kulturna dediščina je ogrožena, to drži. Prišlo je tudi do številnih zlorab, do uničanja številnih umetniških del. In prišlo je tudi do bombardiranja posameznih pomembnih kulturnih področji tanki so vozili čez eh, umetniška dela, čez našo kulturno dediščino in zato ostajam skoraj da brez besed, ko govorim o tem. Muzeji so bili oropani. Tatovi so dejansko odnesli vse iz uh, muzejev in zato imamo sedaj programe za obnovitev muzejev, za ohranitev kulturne dediščine, pri tem pa potrebujemo seveda tudi mednarodno podporo. Vsekakor pa na to področje nismo pozabili. Mislim, da, če se seveda ne motim, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Kar pa zadeva predstavništvo Iraka. Mislim, da je nekdo zastavil vprašanje v zvezi s tem. Ja, seveda, to bomo vzpostavili. Iračani potrebujemo predstavništvo, zato da bi vzpostavili vezi z eh, drugimi državami po svetu. Ukrepiti moramo še številne prijateljske vezi, tako da bi lahko oblikovali enotno mnenje glede vprašanj, ki so v splošnem interesu. Vsekakor si bomo v prihodnosti prisegali, v, prizadevali v tej smeri. Potem pa je bilo še vprašanje v zvezi s krščansko manjšino v Iraku. Ta je močno trpela zaradi težav z svobodo veroizpovedi in veliko iračana je zato plačalo svojim življenjem. Manjšine so bile tarča napadov. In tarča so bili tudi vsi ostali iračani, vendar pa je potrebno povdariti, da je šlo v primeru določenih mašin za preganjanje. Poleg tega pa imajo določene manjšine tudi mednarodno dimenzijo. Iraški parlament si prizadeva za to, da bi zagotovil mir za kristijane v Iraku. Želimo, da ostanejo pri nas, ne želimo, da se izselijo, kaj ti. Irak mora biti domovina vseh veroizpovedi. Ohranili bomo crkve, krščanske crkve v Iraku. Poskrbeti moramo za integracijo, za povezavo med različnimi manjšinami, ko gre za trgovino in tudi za druga vprašanja. V 20 letih smo imeli ministre iz vrst krščanske manjšine, ampak situacija, s katero se kristijani srečujejo danes, je vsekakor nevarna in potrebujejo podporo iraškega parlamenta, podporo iraške vlade, pa tudi podporo Evropskega parlamenta. Osebno mislim, da, ne, da se ne bi smeli zauzemati za izselitev krščanske manjšine iz Iraka. Tega trenda vsekakor ne bi smeli podpirati. Sodelovati moramo in poskrbeti za to, da kristijani ostanejo v Iraku, zagotoviti jim moramo minimalne pogoje za solidno življenje v Iraku, zagotoviti moramo delovna mesta, poskrbeti moramo za dobre vezi med njimi in drugimi veroizpovedmi. Te vezi je potrebno utrditi. In o tem zelo pomembnem občutljivem vprašanju smo že razpravljali in pripravili smo tudi priporočila. Dogovorili smo se tudi, da bi vzpostavili vojaško policijo med, eh, oziroma vojaško enoto med kristijani, ki bo skrbela zgolj za zaščito krščanske manjšine. Poleg tega pa bomo plačali očkodnino tudi kristijanom, ki so utrpeli veliko škodo. Obnovili oziroma pomagali bomo obnoviti njihove hiše njihove domove, tako da bodo tisti kristjani, ki se bodo vrnili v Irak, dobrodošli. Vzpostavili smo torej odbor v ta namen. Želimo izvesti priporočila in vlada se trenutno pogaja o tem, tako da mislim, da moramo sodelovati pri tem, da zagotovimo, da se kristijani vrnejo v Irak. Mislim, da ni prav, da se manjšine izseljujejo iz Iraka. Moramo najti kakšno drugo rešitev. Hvala lepa. Gospod predsednik, to je bilo zelo koristno srečanje, šlo je za zelo odprto in svobodno izmenjavo mnen. Upam, da je to prvo izmed srečen tukaj, pa tudi v vaši državi, med eh, člani našega parlamenta in pa člani vašega parlamenta. Še enkrat se vam zahvaljujem za vašo prisotnost. Želimo vam eh, veliko uspeha v naslednjih dneh v eh, Bruslju. Upam, da bo vaše srečanje obrodilo sadove. In še ena pripomba. Kolikor so me obvestili, ni bilo pravilnega tolmačenja. Namreč, ko sem predstavil kolega Belderja, sem dejal, da je predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Izraelom. Poleg tega pa je tudi poročevalec za pomembno poročilo Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z odnosi Evropske, med Evropsko unijo in pa Iranom. Gospod Belder pa ni Izraelec, kot je bilo napačno pretolmačeno v arabščino. Še enkrat, gospod predsednik, najlepša hvala za vašo prisotnost. In veliko veselje nam je bilo, da ste bili danes.